Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer notre... Bomo začeli, kolegice in kolegi. Bomo kar tako začeli. Veliko veselje mi je, da lahko tukaj v imenu našega odbora pozdravim naše goste za razpravo o Siriji. To je naša skupna seja, obeh odborov, AFET in um, odbora za razvoj. Govorili bomo o Siriji in pa o tem, kako ta situacija vpliva na sosednje države. Vsi vemo, da so razmere tam res strašne in težko si predstavljamo, da se bodo še poslabšale. Ampak vendarle se stvari še slabšajo, predvsem zaradi zaustritve nasilja in pa zaradi prihajajoče zime več kot 2,2 milijona beguncev je že tam, v Siriji veliko tega je otrok in zaradi tega se lahko že bojimo izgubljene generacije. Sosedne države morajo tudi prevzeti svoj del bremena. Vedno več je beguncev iz te države. Prav tako Sirija potrebuje čim večjo podporo mednarodne skupnosti, čim večjo podporo za to, da bi pomagali tem beguncem, treba je odpreti meje. Evropska unija in države članice so največji donator pomoči v tej regiji in te države so že namenile 2 milijardi evrov in to je gotovo visoka številka, nezanemrljiva številka, ampak še vedno pa to ni zadostilo vsem potrebam. Sedaj pa kar dajem besedo eh, so predsedujočemu eh, kolikici proveriti v imenu eh, kolega Provera, v imenu odbora za zunane zadeve. Kari kolegi, il protras. Spoštovani kolegi, kriza v Siriji in njene posledice na strukturne, politične in gospodarske strukture v državi od nas zahtevajo eh, dolgoročni poseg na globalni ravni. Ta eh, ne more biti zgolj odgovor na humanitarno krizo. Nadaljevati moramo z političnimi in diplomatskimi dejavnostmi, ki bodo zagotovile stabilnost celotne regije. Vključiti je potrebno različne akterje in pa manjšine, ki so upletene v ta konflikt. Te bodo v prihodnosti sodelovale pri obnovi države. Ta mednarodna koordinacija je ključnega pomena, če želimo pripraviti konkretne in eh, skupne programe, ki bodo v prihodnosti omogočili obnovo eh, Sirije in ki bodo poskrbeli za stabilizacijo eh, držav v okolici Sirije, ki so sprejele veliko število beguncev. Prisotnost Evropske komisije, eh, glavnih agencij Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij kaže na kompleksnost tega problema. Potrebno je rešiti tako situacijo v Siriji kot v njeni neposredni soseščini. Rešitev mora biti v prvi vrsti politična in zaradi tega je ključnega pomena tudi prisotnost eh, generalnega sekretarja eh, službe za zunanje delovanje Evropske unije, ki se je pravkar vrnil iz Ženeve. To je gospod Vimon. Gospod Vimon bo lahko predstavil perspektive za konferenco Ženeva 2 preden dam besedo komisarki Georgijevi, ki je oziroma komisarki Georgijevi in pa mednarodnim organizacijam, mednarodnim humanitarnim organizacijam, bi rad pozdravil prejemnico Saharove eh, nagrade, ki je bila v Siriji ugrabljena skupaj z svojim eh, možem. In uh, ne vemo še, kakšna bo njena usoda. E, želimo si e, široko razpravo z kolegi. Najlepša hvala. Uh, uh, hvala lepa. Rada bi se zahvalila Ivi Žuli in pa gospodu Proveri, obima so predsedujočima temu sestanku. Prav tako bi vsem poslancem se zahvalja za to pomoč, kajti um, že dolgo, dolgo časa sodelujemo v času krizne situacije v Siriji in ti ljudje v Siriji so zelo, zelo trpeli. To velja za Sirijo, kot tudi za vse, ki so sedaj v sosednjih državah. Ta kriza je res izredna in to je zelo huda, huda težava za vse nas. Sedaj predvsem lahko to krivdo naložimo sircem. Ja, oni se med seboj bojujo, ampak to je sedaj tudi na vesti nas vseh, celotne mednarodne skupnosti. Kaj ti očitno se še vedno nismo uspeli združiti, še vedno nismo uspeli storiti ničesar, saj ne zadosti, da bi razrešili ta konflikt. Tako da bi pomagali obima stranema, da odpravijo ta konflikt in sicer v korist eh, svojih ljudi in pa stabilnosti v svetu. No, 22. januarja pa vendarle bo potekala eh, konferenca v Ženevi, pogajanja, mirovna pogajanja se bodo tam začela. Mednarodna humanitarna skupnost drži pesti za to, da bi vendarle tukaj pripelja, prišli do miru, kajti to je edini način, kako končati to trpljenje ljudi v Siriji. Naj vas spomnim na pomembno srečanje od eh, danes do povdne um, z predstavniki um, humanitarnih agencij OZN, UNHCR ter pa Svetovne banke ter pa z glavnimi donatorji smo se pogovarjali o tem, um, v, z vsemi smo se pogovarjali, ki sedaj želijo pomagati ljudem v Siriji. Predvsem smo se osredotočili na tri zadeve. Kot prvo, celosten odziv na to krizo. celosten. Tukaj mislim na to, da se osredotočimo na Sirijo in na sosedne države. Predvsem moramo zagotoviti razvojno pomoč, humanitarno pomoč, pomoč lokalni skupnosti, makroekonomsko podporo, še posebno za Jordanijo ter pa Libanon. Veliko smo naredili za to, da bi humanitarno in razvojno skupnost um, združili, da bi na ta način poskrbeli za to, da bi se vsi čim bolj vključili v reševanje teh težav, da bi rešili življenja, pa tudi zato, da bi stabilizirali to regijo. Rada bi se res zahvalila vsem agencijam za humanitarno te razvojno pomoč. Hvala lepa za vse, kar ste storili za to, da smo sedaj prišli do celostne strategije za odziv na sirsko krizo. Prav tako bi se res iskreno zahvalja evropejcem, kajti ravno mi smo prvi pogledali v prihodnost in ugotovili, da se ta kriza zelo vleče in vleče, da bo ta kriza imela zelo hude posledice, globoke posledice za celotno regijo. Dejali smo, da humanitarna pomoč ne bo dovolj, treba je storiti več, treba pomagati lokalne skupnosti, pomagati tej državi in sosednjim državam. Potem govorili smo o financiranju. OZN je zagotovila um, v ponedeljek 6,5 milijarde dolarja pomoči za pomoč Siriji in sosednjim državam. Ta poziv sedaj odraža zelo slabe razmere tam, kar pomeni, da Sirija in pa sosednje države potrebujejo vedno večjo pomoč, vedno več sredstev. Sedaj v Siriji um, skoraj 10 milijonov, 9,3 milijonov ljudi potrebuje pomoč. Prav tako je 6,5 uh, milijona razseljenih ljudi v državi, potem um, je 2,3 milijona razseljenih zunaj države, zunaj Sirije. vidite, um, kaj se sedaj dogaja zaradi zime, to vidite na televiziji. Sedaj vidite, da se je zima še zelo zaostrila, ponovadi je zima nekoliko milejša, ampak sedaj pa je zelo huda. Prav tako pa smo govorili tudi o dostopu do ljudi, kajti tam v na, na območjih, kjer potekajo konflikti, lahko rečemo, da sredstva ne bodo pomagala prav ničemur. Um, predvsem je bistveno to, da dejansko dostajamo to pomoč njim ali pa da jim omogočimo, da odidejo iz države ali pa iz tega območja. Od Petra Maurja. in pa od nekaterih drugih predstavnikov smo slišali um, veliko pomenih pozivov. Dejali smo, da je treba okrepiti dialog z vsemi, ki lahko govorijo s tistimi, ki so odreženi v konfliktu. Kritično je, da ne izgubimo upanja. Varnostni svet OZN bo upan, da lahko vendarle pripravi resolucijo, humanitarno resolucijo. Predvsem se treba osredotočiti na dostop. Tudi o tem smo govorili. Pa še nekaj, govorili smo tudi o renljivih um, prebivalcih v Siriji in še posebno o otrocih. Hvala lepa predvsem za predstav, predstavnikom UNICEF-a. Hvala lepa pri, za pripravo uh, programa, um, kjer smo dejali, da ne smemo izgubiti generacije v Siriji. Um, treba je izboljšati izobraževalni sistem, se boriti proti otroški paralizi ter pomagati sosednjim državam, da bolje pomagajo otrokom, beguncem. Treba jim omogočiti boljši dostop do izobraževanja, do šol, do zaščitnih ukrepov. Pa še nekaj, že večkrat sem to povedala v preteklosti. Ko sama pomislim na sirski konflikt, ko zatisnem oči, um, mislim, da gre predvsem tukaj za um, otroke, predvsem, ko pomislim na ta konflikt, eh, pomislim na otroke tam. To je bistvo, ne pa uporniki oziroma različne bojujoče se strani. Sedaj imamo to drugo ženevsko konferenco, potem um, eh, 15. januarja tudi sestanek v Kuvajtu, um, tam ne bi zbrali dodatna sredstva. In glede na vse to, mislim, da predvsem potrebujemo večjo mobilizacijo vseh, tudi Evropskega parlamenta. Treba je ukrepiti pritisk na vse strani, treba je omogočiti možnost za mir. Prav tako pa treba tudi poskrbeti za podporo vsem žrtvam v tem konfliktu. Sploh to velja za najbolj rljive skupine, za otroke v tej državi. Kdo potem zgradil državo, ko bo vojna konec, če ne otroci? Sedaj mislim, da bodo naslednji tedni res zelo, zelo kritičnega pomena. Pa še nekaj za konec. Moralno pravi, da pomagamo ljudem v Siriji. Moralno pravo je, da pomagamo Libanonu, Turčiji, Iraku, Jordani, vsem. Ampak ne gre samo za to. To je tudi v našem lastnem interesu. Moramo jim pomagati, kajti če sedaj ne bomo odločni, je možno, da bo ta eksplozija v regiji imela zelo, zelo hude posledice za vse nas, za celoten svet, predvsem pa tudi za nas, za Evropsko unijo. Moralno pravi, da pomagamo državi, ampak tukaj so bistveni tudi naši lastni interesi. Moramo ukrepati. Hvala. Beaucoup, Hvala lepa, gospa komisarka, za to zelo živo predstavitev. Sedaj pa namestnik sekretarja OZN, ki je pristojen za humanitarne zadeve in za njeno pomoč gospa Valeri Amoseto. Prosim, tri minute imate na voljo. Co-chairs, thank you. Uh, Hvala lepa obema so predsedujočima. Hvala lepa za to priložnost, da nagovorim parlament. Kot je povedala komisarka Georgieva, to je sirska kriza, ampak pravzaprav je to regionalna kriza, ima zelo široke posledice za globalni mir in varnost. To neposredno vpliva tudi na Evropsko unijo. Sedaj se stvari vedno bolj zaostrujo v Siriji, okoli 1200 skupin tam deluje, veliko je tudi tujih bojevnikov veliko bojevnikov pravzaprav prihaja tudi iz samih držav Evropske unije. Prav tako vidimo, da je vedno bolj množičen pritok beguncev iz Sirije v Evropo. Komisarka Georgieva je predstavila nekaj številk. Poleg tega pa se moramo spomniti tudi na to, kakšno je stanje palestinskih beguncev v Siriji. Tudi ti begunci so zelo prizadeti zaradi te krize v Siriji. Slab je dostop, slab je dostop do logistike v Siriji in to zahteva inovativne rešitve za to, da bi pomagali tem skupnostim in da bi zagotovili eh, boljše storitve. Okoli 250 tisoč ljudi tam um, živi in ne moremo imeti dostopa do njih, prav tako uh, imamo težak dostop do 2,5 milijona ljudi. Na milijone ljudi je v sosednjih državah in vsi ti ljudje so zelo hudo prizadeti. To pomeni, da sedaj potrebujemo večja finančna sredstva, zato da bi zadovoljili vse potrebe v naslednjem letu 2014. 6,5 milijona milijarde sredstva potrebujemo. Uh, in to je večja številka kot za um, druge konflikte in ta sredstva sedaj potrebujemo, če želimo zagotoviti oskrbo s hrano, um, zdravstvo, izobraževanje, vodo, sanitarje in druge storitve za te ljudi, ki to nujno potrebujejo. Mislim, da smo se kar dobro odzvali kljub številnim izzivom, kljub zelo hudi situaciji v Siriji. Svetovni program za hrano, naprimer, je na hrano 3,4 milijona ljudi, več kot 10 milijonov smo tudi, um, milijonom smo pomagali z varnejšo vodo. Cepili, zdravstveno osebe je prišlo na teren, 3,3 milijonom smo pomagali z nujno zdravstveno pomočjo. Ampak to še ni dovolj, zato ker je kriza res zelo huda. Sedaj potrebujemo večjo pomoč, tudi pomoč Evropskega parlamenta ter Evropske unije. Ta pomoč je zelo kritičnega pomena, če želimo nadaljevati svoje delo tudi v prihodnosti. Moramo pomagati tem ljudem v Siriji in ti ljudje v Siriji ter v sosednjih državah si to zaslužijo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Giteres um, iz Visokega komisarjata za begunce. Gospod komisar, prosim, tri minute. Ja, hvala lepa. Dva milijona beguncev smo registrirali v sosednjih državah. Več kot polovica teh beguncev je otrok. Moram reči, da še nikoli nisem bil tako zelo traumatiziranih otrok, kot sedaj v teh begunskih taboriščih. Ogromno je žensk, več žensk kot pa moških med temi begunci. Veliko je bilo žrtev nasilja, um, tudi spolnega nasilja in to so res zelo hude posledice, zelo nespremljive stvari. Ti ljudje sedaj potrebujo zaščito, hrano, zavetišče, vodo, sanitarije, zdravstveno pomoč in zdravila. Vsi jim moramo pomagati, smo že marsikaj storili, ampak še vedno obstajajo vrzeli te vrzeli so še toliko bolj očitne sedaj ob hudi zimi. Samo ena tretjina otrok hodi v šolo. Vidimo, da še veliko ljudi trpi tudi v behunskih taboriščih, potem, ko so že trpeli v svoji državi. No, kot vidimo, vrzeli so hude, ampak jasno je, da če države ne bi odprle svojih meja, potem jim ne bi mogli pomagati. Če so odprle svoje meje, to še ne pomeni, da jim lahko celoti pomagajo. Ti ljudje še vedno nimajo um, vsega, kar potrebujemo, zato eh, se razvija prostitucija, um, otroško delo in podobno. Zato je bistveno, da pomagamo tem sirskim beguncem in da pomagamo tudi sosednjim državam, državam gostiteljicam za te begunce. Težko si je predstavljati tudi učinek na gospodarstvo teh držav. Libanon, naprimer, ima ogromno beguncev in 25 odstotkov um, vseh ljudi v Libanonu je sedaj iz Sirije, torej so begunci. Nedavno sem bil tam na meji med Sirijo in Libanonom v konfliktnem žarišču zraven Homsa, eh, tudi zraven Damaskusa. Uh, um, in v manjšem mestu je bilo um, 35 tisoč libanoncev, pa 50 tisoč sircev, torej več sircev. To je zelo hud konflikt um, in zato se zahteva visoka solidarnost iz vseh držav. Samo tako se bodo lahko soočili s tem konfliktom. Prav tako imamo tukaj moralne razloge za to, da jim pomagamo. Ja, to je že omenila gospa komisarka, ampak prav tako pa gre tudi za naš lastni interes. Ta konflikt se sedaj razšira še v Libanon, vsak dan vidimo te ne, konflikte. Um, tisoč ljudi um, umre tudi v Iraku um, in tudi palestinsko-izraelski konflikt um, še ni bil rešen tudi v zalivskih državah vidimo zelo hude posledice zaradi sirske krize. Kot je povedala komisarka Georgijeva, celotna regija lahko eksplodira. Imamo na tisoče bojevnikov v Siriji, marsikdo tudi prihaja iz Evropske unije, ampak potem se bodo vrnili sam v Evropsko unijo nekega dne. Če ne bomo sedaj zagotovili ustrezne pomoči tem sirskim beguncem oziroma vsem ljudem v Siriji, če ne bomo pomagali sosednjim državam, gostiteljicam, In če mednarodna skupnost ne bo uskladila svojega delovanja in zaustavila te vojne, bomo vsi na koncu plačali zelo visoko ceno v prihodnosti. Hvala. Merci, eh, merci. Hvala lepa. Hvala, gospod Giteres. Sedaj pa še izvršni direktor UNICEF-a. Anthony Lake, prosim. Prosim, mikrofon. Ja, sedaj pa gre. To je res prava humanitarna katastrofa. Zelo hitro se ustruje, mi tega ne uspemo reševati za dosti hitro. To je človeški, človeške posledice zelo hude in ne moremo storiti vsega za dosti hitro. Sedaj ljudje že tri leta trpijo in to je predvsem tudi kriza otrok, komisarka, lepo je to, kar ste povedali. Pet milijona otrok je prizadetih, um, en milijon otrok je že zbežalo v sosednje države in te države že tako imajo zelo hude težave zaradi revščine. Skoraj da tri milijone otrok v Siriji in pa otrok od beguncev ne hodi v šole ali pa neredno hodi v šole to niso samo številke, to bo prihodnost teh držav, to so posamezniki, to so otroci, to bi lahko bil vaš, vaš otrok, vaša hčerka, vaš sin. Predstavljate si, da so vaši ljubljeni v takšnih okoliščinah, predstavljate naprimer si, da vaša hčerka ne more iti v šolo in da ne more poskrbeti za boljšo prihodnost. Predstavljate si, da poslušate svojega um, sina, ki joka um, in doživlja takšne hude grozote. Sedaj se začenja še zima. Predstavljate si, kako je biti tam, um, naprimer, begunec v Libanonu, v begunskem taborišču, v neki tuji državi, da si tam zraven um, ognišča, da sploh ostaneš um, na toplem in da um, so tudi sanitarije v zelo slabem položaju. To ni samo humanitarna kriza. Sedaj je prihodnost teh otrok na nitki. To velja tudi za prihodnost celotne države in celotne regije, kajti prihodnost Sirije bo ravno zgrajena na podlagi otrok iz Sirije. Sedaj ti otroci ne morejo oditi v šolo, nimajo zaščite, nimajo cepiv, prav tako se ne morejo igrati, nimajo nobenih možnosti za boljšo prihodnost. Ali bodo ti otroci um, odrasli kot zdravi, ali bodo ustrezno prehranjeni, ali bodo imeli izobraževanje, vse veščine, ki jih potrebujejo za to, da bi zgradili boljšo Sirijo um, če se bodo nekega dne vrnili v to državo. No, predvsem uh, bi morali poskrbeti za spravo, um, najprej spravo v svojih srcih. Če se torej bo zgodilo, potem se lahko zgodi, da bomo izgubili celotno generacijo teh otrok in ti otroci bodo polni sovraštva, brez upanja. Če ne bomo sedaj več financirali, bolje financirali um, šolstva, bodo ti otroci popolnoma brez um, veščini, pa brez čustvene odzivnosti za to, da bi postali normalno um, drugoči odrasli. In kar je še hujše, to bo generacija razočaranih jeznih otrok in menili bodo, da je nasilje nekaj popolnoma normalnega. Menili bodo, da ni kaj izgubiti in izpostavljeni bodo zelo hudim zlorabam in različnim skupinam, prav tako bodo vedno bolj hlepeli po maščevanju. Tukaj ne gre samo za Sirijo. Če ne bo alternativnih možnosti, potem bo to res izgubljena generacija za celotno regijo. Regija je že tako v zelo hudih težavah. Še več bo konflikta, še več bo sovraštva, tudi zaradi verskih in drugih konfliktov. UNICEF in sosedne države um, in uh, druge organizacije, torej moramo pomagati um, Libanonu ter um, sosednjim državam. Um, moramo jim pomagati pri cepljenju proti otroški paralizi, eh, moramo jim bolje eh, pomagati pri prehrani in ko to počnemo, rešujemo življenja, pa del, delamo še več kot to, pomagamo k boljši prihodnosti v tej regiji. To je pomembno za njih, um, pa tudi za nas vse. Za vse tukaj v Belgiji, v Bruslju, v Evropi, za vse po svetu je to pomembno, kajti vsi tukaj um, smo vključeni v delovanje. Hvala lepa vsem tukaj v parlamentu, hvala lepa vsem zastopnikom, hvala lepa vsem humanitarnim organizacijam za vso pomoč, hvala lepa vsem vladam, ki sodelujo pri tem, hvala lepa UNICEF-u. In seveda um, se vam zahvaljujem ne toliko zaradi pomoči naše organizacije, ampak zaradi pomoči otrokom in vsi tukaj delamo predvsem v korist otrok. Torej hvala lepa vsem vam. Hvala. monsieur Lake. Don... Hvala lepa, gospod Lake. Sedaj pa izvršna direktorica prehranskega programa Eter in Kuza. Prosim. Thank you, chair. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala lepa predsedujoči gospod Provera, hvala lepa komisarki gospe Gergevi in hvala lepa poslancem Evropskega parlamenta. Odkar smo se zadnjič pogovarjali septembra, se je kriza na področju prehrane v Siriji razširila in poglobila. Eh, takrat smo prehranjevali 3 milijone ljudi, sedaj prehranjujemo že 4 milijone eh, ljudi. Srečujemo se z številnimi izzivi, preprekami, hkrati pa moramo najti tudi nove načine za odgovor na te vedno više in večje potrebe izvajamo tudi uh, ocene v Siriji. Uh, eh, 6,3 eh, milijone ljudi je sedaj v zelo težavni situaciji, potrebujejo osnovna živila, zato krepimo našo prisotnost na terenu in želimo doseči 5,5 milijona ljudi v bližnji prihodnosti vsakič, eh, ko eh, pošljemo eh, živila v Sirijo, ko jih prevažamo ali razdeljujemo, se srečujemo z veliko nevarnostjo, pravzaprav tvegamo življenja. In eh, zato uh, sedaj uh, hrano uh, dovažamo uh, z letali. To je uh, seveda zadnja možnost, ki je nekakor ne želimo uporabljati. Gre namreč za uh, zelo uh, drag postopek, ampak uh, nažalost trenutno druge možnosti nimamo. Uvedli smo tudi program voucherjev za 15 tisoč eh, doječih eh, mater. Eh, obstaja tekmovanje med begunci za živila, za delovna mesta in uboge in revne družine, ki sprejemajo begunce, pogosto plačujejo tudi ceno letega. Zato uh, so eh, denar in pa voucheri ključnega pomena za gospodarstvo in pa za družbo v uh, Siriji in pa v sosednjih državah. Tukaj govorim o Siriji, uh, tukaj govorim o Jordaniji, Libanonu, Turčiji in tako naprej. Zahvaljujoč Evropski uniji in drugim donatorjem smo lahko storili zelo veliko. Dovolite mi, da si vzamem trenutek in eh, da se posebej zahvalim vam, poslanci Evropskega parlamenta in da se posebej zahvalim Evropski uniji. Že od začetka krize, te krize v Siriji ste izkazali veliko politično voljo in ta politična volja rešuje življenja. Hranimo eh, lačne, pomagamo ženskam in otrokom eh, ki so žrtve neuspelih političnih rešitev. Če ne bomo našli politične rešitve, se bodo potrebe v Siriji le še povečale. Torej, v zaključek ne prosim za uh, vašo podporo pri mobilizaciji novih virov, tako da bomo lahko odgovorili na naraščujoče potrebe v tej regiji. Poleg tega pa prosimo tudi za uh, vaše nadaljne uh, ukvarjanje z to temo. Ne pozabite na potrebe tistih, ki našo pomoč še kako nujno potrebujejo. Hvala lepa tudi, da si prizadevate za politično rešitev. Nelson Medela je dejal. Uh, vse skupaj se vedno zdi nemogoče, dokler eh, tega na vse zadnje le ne uresničimo. Poslanci Evropskega parlamenta, najlepša hvala. Hvala lepa za to. Sedaj pa gospod Žordan Rijan, Rajan iz Direktorata za preprečevanje kriz ter pa iz razvojnega programa OZN. To je naš, naš naslednji govorec, prosim. Uh, hvala. Poslanci Evropskega parlamenta rad bi dodal še razvojno perspektivo krizi v Siriji in v celotni regiji. Govorim o razvojni pomoči v uh, Siriji in v sosednjih državah. Ta je ogrožena. Že od začetka tega konflikta je uh, Sirija nazadovala, kar zadeva razvoj vedno več eh, gospodinstv je brez eh, prihrankov, eh, vedno več ljudi je pod pragom revščine, brezposelnosti dosegla skoraj da 50 odstotkov in država je izgubila 2,3 eh, eh, milijona delovnih mest. Sosedne države se srečujejo z demografskimi spremembami zaradi pritoka beguncev, poleg tega pa se eh, pojavljajo tudi napetosti v družbi. Vedno več je tekmovanja za omejene vire in zaostruje se revščina in enostavno lahko čutimo napetost, ki vlada v družbi potrebujemo obsežno regionalno strategijo, ki bo eh, združila vse agencije Združenih narodov, eh, Svetovno banko in pa Evropsko unijo ter nevladne organizacije in pa nacionalne vlade. Za to strategijo moramo povezati tako humanitarne, kakor tudi razvojne vidike in se osredotočiti na pomoč. Eh, In sicer potrebujemo ustrezno rešitev krize v eh, Siriji. Potrebna so humanitarna in pa razvojna prizadevanja, ki morajo iti z roko v roki. V tem trenutku potrebujemo predvsem humanitarna prizadevanja, v dolgoročnem pogledu pa se moramo osredotočiti tudi na razvoj v Siriji. Evropska unija je to zelo dobro storila v Sahelu in eh, iz eh, tega se moramo sedaj učiti podobno, podob, potrebna so tudi prizadevanja v Jordaniji in Libanonu. Eh, potrebno je poskrbeti eh, za eh, socialno kohezijo, za politična prizadevanja in Evropska unija igra ključno vlogo in bo igrala ključno vlogo pri sodelovanju, pri sodelovanju z Svetovno banko, z Združenimi narodi in predsednik eh, Svetovne banke in pa predsednik Evropske unije bosta, upam, da eh, našla moč, da skupaj eh, zagovarjata povezavo humanitarne in pa razvojne dimenzije. Posebno pozornost pa je seveda potrebno posvetiti beguncem, otrokom, tistim, ki potrebujejo pomoč, potrebujejo zdravo družbo, potrebujejo nove priložnosti, potrebujejo zaščito in potrebujejo uh, Eh, dovolj moči, da bodo lahko spremenili svoje življenje. Hvala lepa. Gospod Pierre Vimo, generalni sekretarjat um, ehm, iz naše Evropske službe za zdravljeno delovanje. Tri minute, prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo kratek eh, bom kajti mislim, da moram izkazati veliko ponižnost, potem ko sem slišal vse prispevke eh, vaših današnjih eh, gostov. Jaz sem diplomat, torej pravzaprav ne vem nič o dejanski situaciji. Rad bi le izpostavil eh, tri točke. Glede na to, kar smo slišali danes, lahko ugotovimo, da je vedno težje zagotavljati humanitarno pomoč, da ta več ni pod nadzorom. Pomislimo samo na zadnji poziv 6,5 milijarde eh, dolarjev. Nikoli še eh, nismo imeli tako obsežne pomoči. Edini odgovor na vse to je, da je potrebno najti politično rešitev in to mislim, da je zelo eh, pomembno povdariti. Samo politična rešitev nam bo zares omogočila, da se soočimo z to zelo dramatično in zapleteno situacijo. Torej, to nas vodi k vprašanju konference Ženeva 2. In eh, gospa predsednica, dovolite, da nekoliko eh, predvidevam, čeprav diplomati ponavadi ne predvidevajo, kajti to di, ni del naše stroke. Ampak eh, en mesec nas približno loči od 21. januarja in predvidevam, da bodo to zelo težavni dnevi, da bo to zelo težavno obdobje. In vsi tisti, ki želimo kaj doseči na tej konferenci Ženeva 2, moramo sedaj storiti vse, kar je v naši moči, da bi dosegli uspeh eh, te konference. In zato si moramo prizadevati ravno v teh prihodnih dneh do 21. januarja. Šele, ko se bosta obe delegaciji sestali v Ženevi, eh, bo postopek reševanja krize pričel potekati in to bo povsem spremenilo odnos do te krize. Mislim, da če nam bo to uspelo in da če bomo eh, na zadnje vendarle uspeli pričeti z konferenco Ženeva 2, eh, se bomo lahko vrnili eh, k vsem ukrepom vzpostavitve medsebojnega zaupanja in razumevanja, ampak to lahko storimo le, če bomo sedaj izvajali pritisk tako na vladojočo elito, kakor tudi na opozicijo. Potrebno se sredotočiti predvsem na humanitarno pomoč, na primer je na izpustitev političnih zapornikov in tako naprej. Le z to vrstnimi prizadevanji eh, bomo eh, lahko dosegli uspeh. No, ne da bi predvideval, lahko rečem, da nas čaka zelo, zelo pomemben mesec za prihodnost Sirije. Najlepša hvala. Hvala lepa. Rada bi se res zahvalila vsem našim govorcem za te predstavitve, za to, da ste res prikazali, kako huda je trenutna situacija tam. Sedaj pa bomo začeli s razpravo za poslance. Dve minuti imate. Najprej gospoda Kajzer, kot prva, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa da ste sklicali vse te goste, zelo različne goste, ki so povedali veliko o zemljih informacij. Hvala lepa komisarki Georgijevi za vas trud v zadnjih mesecih. Veliko ste že naredili pri tem vprašanju. Moje prvo vprašanje za gospoda Vimona. Gospod Vimo, omenili ste drugo ženevsko konferenco, dejali ste, da je to nemogoč političen postopek tukaj bi morali omeniti prekinitev ognja, humanitarne koridore in tako dalje. To je sedaj možno pri tej drugi ženevski konferenci, ampak um, ne vem, kaj si želijo vsi udeleženci, nekateri si želijo um, kaj drugega kot to, ampak mislim predvsem, da bomo videli, um, kaj se bo dogajalo na politični plati, kaj bo menil Bašar al-Assad in podobno, ampak mislim, da je bolje, da se osotočimo na postopek, na proces, ki bo vključeval različne odgovore. Včasih sicer um, ne bo končne odločitve, ampak res me zanima, um, ali mislite, da to, kar ste vi povedali, da bo na koncu dominantna glavna možnost. Tukaj um, se pogovarjam tudi s sirskimi begunci, tudi tistimi, ki so v Belgiji. Oni so precej skeptični glede druge ženevske konference. Sama jih razumem. Uh, vem, kaj si mislijo in bodo rekli, ja, ampak gledajte, naši politični problemi so hujši kot humanitarni problemi, predvsem je treba misliti tudi na politične težave. Mislim pa v vsakem primeru, da moramo um, humanitarno plat um, spraviti na enako raven kot politično. Um, tudi to je torej zelo pomeno. Pa še kot drugo, imam vprašanje za vse. Vemo, da so sedaj potrebe večje kot pa tisto, kar lahko zagotovimo, koliko ljudi smo poslali tja, ne mogoče vse doseči. Omenili ste to, naprimer, da je ogromno revnih družin, sedaj je tudi zima tukaj v Siriji, v Libanonu sem bila pred tremi meseci in že takrat so se družine prepirale med seboj, naprimer nekateri so dejali, mi pa nimamo dostopa do moči, mi pa drugi pa imajo. Torej, nekateri ne dobijo pomoči. Um, zanima me, kakšni so kriteriji za to, kdo dobi pomoč in kdo ne. Torej, um, katera družina dobi pomoč, katera um, ne dobi, kakšna so tukaj merila za to. Hvala lepa. Uh, gospod Vajgel. Gospod Vajgel, prosim. Thank you, Chen. Uh, I noticed, Mr. Wilmot. Najlepša hvala. Opazil sem gospod gospod Vilmot, da e, vi edini niste dobili aplauza, zato bi vam jaz rad zaplaskal, kaj ti govorili ste o miru. O miru in mirni rešitvi e, te krize in zato vam čestitam, kaj ti e, ta ton ste obdržali vsa tri leta tega konflikta in malo nas je takih veliko večjih eh, verjame v eh, vojno, verjamejo v strašno poenostavitev problemov v Siriji in eh, verjamejo, da lahko z eno samo potezo in sicer z odstranitvijo režima rešimo vse probleme v tej zapleteni državi. Ampak temu ni tako, tako da se danes soočamo z katastrofo in seveda, seveda, si ta katastrofa zasluži vso našo velikodušnost in vso našo zauzetost in prizadevanje. Vendar pa je to posledica. Posledica dejstva, da mi eh, kot Evropska unija, eh, pa tudi zahodne države kot celota, eh, nismo bili sposobni soočiti se z izzivi, raje smo si zatiskali oči pred resničnimi možnostmi, da Al-Kaida in drugi ekstremisti eh, prevzamejo Sirijo. Pred dvema letoma ali nekaj takega, ko sem o tem govoril, mi je nekdo rekel, eh, da govorim o fantomskih problemih, kajti Al-Kaida ne bo nikoli vstopila v Sirijo, to je nemogoče, ampak zdaj se je to zgodilo. Še enkrat, gospod Vilmot, upam, da boste nadaljevali z svojimi prizadevanji za mir in zelo vesel bi bil, če bi eh, Evropska unija igrala močnejšo vlogo v tem eh, mirovnem procesu. Neuser. Hvala, gospod Neuser, naslednji. Najlepša hvala, eh, gospa predsedojoča. Hvala lepa tudi za vse predstavitve, ki so nas vse pretresle. Vemo oziroma vedeli smo, da je situacija zelo kritična, ampak sedaj, ko smo slišali eh, ponovno ta poročila, eh, nas je to ponovno pretreslo. Pred seboj imam tudi dokumente in uh, ti dokumenti kažejo, da si komisarka in pa komisija močno prizadevata na področju Sirije. Imamo tudi eh, sredstva oziroma seznam sredstev, ki jih namenjajo za Sirijo posamezne države članice. Mogoče bi. Uh, lahko določene države članice prispevale še več, morda bi potrebovali mehanizem na evropski ravni, imamo mehanizem za reševanje bank, nimamo pa mehanizma za humanitarno pomoč. E, to bi e, mogoče lahko bil naš srednjeročni cilj. In še druga točka, ki jo želim izpostaviti. Nažalost, e, nimamo nobenega seznama držav članic in, koliko, in številko tem, koliko beguncev eh, so države članice sprejele, ko slišimo, da eh, so Libanon, Jordanija in pa Turčija sprejele 2,3 milijona beguncev, nas je lahko sram. Um, mislim, eh, da se v moji državi razpravlja, da bi uh, na mesto 5 tisoč sedaj sprejeli 10 tisoč beguncev, ampak to je le kapljica v morje. Uh, Tode, torej, eh, mislim, da lahko začnemo z kazanjem eh, z prstom. Eh, ne potrebujemo nove Lampeduze, države, članice, ministri, ki so prisotni za, priseljeva, za priseljevanje, morajo storiti več, da se ta humanitarna kriza kar se da hitro razreši. Merci. Hvala. Gospa Sargentini, naslednja, prosim. Najlepša hvala gospa predsednica. Naj nadaljujem z eh, točko, ki jo je postavil gospod Nojzer. Vprašanje bi rada zastavila Antoniju Gutjeresu. Imeli smo priložnost, da obiščemo eh, begunsko taborišče eh, na jordansko-sirski meji in sicer februarja lani in sedaj se je ta naselbina le še razširila mislim, da ste vi eh, obiskali begunska taborišča v eh, Bolgariji, ker ne bi bila situacija enostavno grozljiva. Vem, eh, da eh, Evropska unija prispeva veliko sredstev za UNHCR in uh, mislim, da bi morali v tej smeri tudi nadaljevati. Ampak zanima me, uh, ali bi lahko storili še več. Uh, kako lahko pomagamo uh, Jordaniji, uh, Libanonu, Iraku uh, pri soočanju z uh, tem velikim številom sirskih beguncev? Kaj pričakujete od Evropske unije, ko gre za pomoč uh, sirskim beguncem? Najlepša hvala. Hvala, gospod Gomeš. Naslednja. Um, ja, razumem, da naj bi se osredotočili na humanitarno vprašanje, ampak kot je rekel gospod Antonijo Guterres, humanitarna kriza se ne bo nikoli zaključila, če ne bomo najprej zaustavili vojne. Torej, moje vprašanje je eh, sledeče. Vsi ste bili v Siriji in zato me zanima, kaj nam lahko poveste o situaciji na terenu, kako bi lahko našli politično rešitev, kako lahko zagotovimo, da bo Ženeva dve uspešna, kako lahko povežemo vse eh, odgovorne. Je sporazum z Iranom eh, sredstvo, ki bo omogočilo združiti vse odgovorne za isto mizo. Razumem, da potrebujete eh, finančna sredstva, da morate izpostaviti obseg te krize, ampak eh, za nas mislim, da je zelo pomembno eh, tudi vedeti, kako najti politično rešitev. Gospod Svensson, naslednji, prosim. Tak so mi, ker je ordförande, eh, o tak for den. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se tudi za vse informacije, ki smo jih danes eh, prejeli od tistih, ki situacijo v Siriji zelo dobro poznajo. Rečeno je bilo, da se srečujemo z katastrofo eh, in eh, morda ni bilo prav, ko ste dejali, da se bo ta katastrofa šele razvila. Mislim, da smo že v tej katastrofi. Eh, veliko eh, je nasilja, veliko je oboroženih skupin in potem eh, imamo občutek, da se bo 22. januarja vse razrešilo. Ampak na svetovnem prizorišču morajo biti tudi tisti, ki bodo razmišljali o tem, kaj se bo zgodilo po tem datumu v političnem pogledu, mislim. Upanje je seveda dobro, ampak izhajati moramo tudi iz tega, da se fanatiki in takšnih fanatičnih skupin je kar nekaj, ne bodo držali tega, eh, o čemer se bomo dogovorili v eh, Ženevi. Torej, razumem to upanje eh, glede 22. januarja, ampak fanatiki po tem datumu ne bodo enostavno izginili. Imeli bodo več manevrskega prostora, če se ne bo nič zgodilo. Vem, da je to nekoliko pesimistična napoved, ampak eh, ali smo sploh eh, lahko optimistični? Hvala, gospa Lupševa. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo zadovoljna sem, eh, da lahko sodelujem pri tej seji. Hvala lepa za organizacijo te seje in najlepša hvala tudi vsem, ki so danes prišli k nam, da bi razpravljali o tem problemu. Govorimo o beguncih in pri tem moramo upoštevati eh, določena vprašanja, ki jih ne naslavljam eh, na nobenega posameznika, ampak mislim, da je o teh vprašanjih pomembno razmisliti. Kako eh, ločiti probleme beguncev od problemov nezakonitih priseljencev? To je zelo pomembno vprašanje in eh, nekoliko drugačno vprašanje, ki ga bo potrebno rešiti. Drugič, kako pomagati lokalnim skupnostim v sosednjih državah, da se bodo lahko uspešno soočili z problemom beguncev. Naslednje vprašanje. Zelo veseli bi bili, če bi uh, slišali konkretne predloge glede vzpostavitve miru, zelo dobro je prisluhniti temu, kako bi lahko načeloma vzpostavili mir, ampak potrebujemo konkretne predloge. Gospod eh, Guterres, obiskali ste Bolgarijo, videli ste, kakšna je situacija v državi, mogoče je situacija podobna tudi v kateri drugi državi. Ali imate kakšen nadzor nad tem, ali imate kakršnekoli predloge za rešitev problemov v državi, kot je moja, kajti to je ena izmed eh, sosednih držav, Eh, na katero ima ta problem zelo velik vpliv. Hvala, gospa Latford je naslednja. Latford? Ja, prosim. Chairman, um... Najlepša hvala, gospa predsednica. Moje vprašanje se navezuje na vprašanje gospe uh, Sargentini, ki in je morda uh, naslovljeno na gospoda Guteresa. Rada bi eh, zahtevala nekoliko več podrobnosti glede tega, kar je vprašala že moja kolegica. Ali ne bi države članice storile več, da pomagajo eh, pri eh, krizi beguncev? Specifično me zanima, ali bi lahko države članice storile več za sprejem sirskih beguncev v Evropski uniji, v državah članicah in sicer z humanitarno pomočjo. E, in z drugimi programi, kot recimo z programom e, vračanja beguncev. Kaj lahko poveste o tem? Ste lahko nekoliko bolj specifični. Hvala. Sedaj pa naš generalni direktor Stefano Monsevisi iz GD Home, torej za notranje zadeve. Prosim, tri minute. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa za to povabilo. Eh, rad bi vam zagotovil, eh, da si tudi komisarka Malmstrom zelo prizadeva na tem področju z vidika notranjih zadev. 65 tisoč uh, sirskih državljanov je dobilo status begunca v državah članicah Evropske unije od leta 2011, ko se je kriza pričela. In uh, ti begunci se nahajajo predvsem v dveh državah članicah, v Nemčiji in uh, na Švedskem, tudi v drugih sicer, ampak uh, največja koncentracija sirskih beguncev je v Nemčiji in pa na Švedskem. Prihajajo ne le pokopnem uh, eh, in uh, po zračnih poteh, ampak uh, v vedno večji meri uh, tudi preko morja. In uh, sirski begunci so tudi med tistimi, uh, ki so se skušali prebiti do Lampeduze. Zato bo pomembno poročilo delovne skupine za sredozemlje. Uh, Ta nam bo omogočila, da pridobimo ustrezno podporo držav članic, tako v finančnem pogledu, kakor eh, tudi eh, kar zadeva finančna eh, sredstva. Poleg tega se je potrebno osredotočiti tudi na kasnejše vračanje beguncev na njihove domove. No, potem pa je potrebno povdariti tudi, da je največji naval beguncev v uh, Turčijo in eh, Bolgarijo, torej na najbližje uh, države. Uh, in Bolgarija sicer ne zavrača teh beguncev, ampak uh, mislim, da bomo morali uložiti v uh, kapacitete za sprejem uh, beguncev v Bolgariji in zato se prizadevamo uh, v Evropski eh, komisiji skupaj z OCHA, eh, skupaj z UNHCR. Eh, finančna sredstva sama po sebi ne zadostujejo, potrebno je najti najboljši možni način za uporabo teh finančnih sredstev. Rad bi povedal tudi, da bo naslednji korak, da okrepimo naše prizadevanje na področju vračanja beguncev in zato bomo potrebovali sredstva v prihodnih mesecih 30 tisoč eh, dolarjev in zato bomo potrebovali donatorsko konferenco in potem, eh, in potem tudi eh, obsežen odgovor. Kar zadeva vračanje beguncev, ne moremo govoriti le o solidarnosti eh, do Sirije, ampak moramo pomagati tudi eh, Libanonu, Jordaniji in drugim eh, državam. Hkrati pa, lahko, pa si lahko države članice pomagajo tudi medsebojno. Določene države so objektivno v težavah, kot recimo Bolgarija in te države potrebujejo pomoč in to e, skušamo doseči v tem trenutku. Poleg tega pa moramo v prihodnosti razpravljati tudi e, o dostopu za, oziroma o možnosti sprožitve e, azilnega postopka. To je e, delo, s katerim se bomo ukvarjali v prihodnosti. Margot Ellis. Gospod Margot Ellis. Na meseca um, generalnega sekretara Inre. Tri minute. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani poslanci in gostje. 450 tisoč palestinskih beguncev iz Sirije je med uh, eh, najobčutljivejšimi, eh, uh, najranljivejšimi uh, begunci. In uh, sirskim beguncem moramo pomagati, pri tem pa eh, imamo zelo omejena sredstva. Zato se palestinski begunci v prvi vrsti srečujejo z eh, zelo velikimi izzivi. 270 tisoč palestinskih beguncev je sedaj notranje razseljenih in to večkrat notranje razseljenih. In k temu moramo prišteti se še 140 tisoč eh, palestinskih beguncev, eh, ki so bili izseljeni pred eh, mesecem dni iz središča palestinskega življenja v Siriji. Poleg tega palestinski begunci bežijo tudi iz Egipta, Jordanije in Turčije nekateri eh, bežijo celo v Gazo in drugi se odločajo za vrnitev v Sirijo, ki se jim zdi v tem primeru varno zatočišče. Palestinci so se torej znašli še v enem konfliktu in to le eh, krepi eh, njihovo renljivost. Plačujejo ceno za eh, to, da leta in leta nismo rešili problema, ki ga povzroča eh, izraelska zasedba palestinskega območja. Meja mora ostati odprta za palestinske begunce iz Sirije, vendar pa Eh, smo slišali tudi podatke o tem, da se palestinski begunci srečujejo z vedno večjimi eh, težavami pri eh, begu v Libanon. Zato smo pozvali k enaki obravnavi vseh beguncev. UNRWA zagotavlja humanitarno pomoč pri tem, da pa eh, se zaveda tudi, eh, da je potrebno okrepiti odpornost palestinskih beguncev, kajti to je njihova najboljša možnost eh, za preživetje. Odpreti nameravamo tudi nadaljni urad naše organizacije v kurdskem delu in želimo okrepiti naše možnosti posredovanja. To je le del uh, naše obsežne strategije. Imamo 30 tisoč uradnikov v Siriji, ki opravljajo svoje delo kljub eh, temu, da so izpostavljeni velikemu tveganju in kljub temu, da so izpostavljeni velikemu nasilju. 2. decembra smo izgubili 10 člana naše organizacije. Kljub temu UNRWA eh, krepi svoja prizadevanja, eh, da bi našli ustrezen odgovor v primeru zaustritve krize. Če naprej izvajamo naše humanitarne operacije. 470 tisoč eh, dolarjev smo skušali zbrati za podporo ranljivim palestinskim beguncem. Pri tem pa smo upoštevali tudi eh, možnost eh, mikrofinanciranja eh, nadaljnega izobraževanja, usposabljanja in osredotočili smo se tudi na otroke. Vzpostavili bomo ustrezne programe in skušali preprečiti podhranjenost. Poleg tega bomo poskušali ukrepiti tudi mednarodno prisotnost in to bo mogoče le z velikodušnimi donacijami. Naš mandat eh, se osredotoča na podporo palestinskim beguncem. Ti so še prav posebej ranljivi, imajo omejene možnosti eh, bega in eh, so pravzaprav žrtve nerešitve temeljnega konflikta v Palestini z vašo podporo eh, še naprej eh, pomagamo palestinskim boguncem in skušamo zagotoviti njihovo stabilnost. Vendar pa potrebujemo tudi politične rešitve. Le na ta način bomo lahko rešili situacijo v Siriji in poskrbeli za pravično eh, rešitev za palestinske begunce. Najlepša hvala za vašo pozornost in hvala lepa za vašo kritično podporo. Hvala lepa. Sedaj pa ponovno. Vsi imate po tri minute in prosim, če odgovorite na ta vprašanja. Najprej komisarka Georgieva. Prosim. Um, thank you very much for the... Uh, Hvala lepa za vaše vprašanja in pripombe. Tukaj imamo vodje humanitarne skupnosti. V glavnem so bila vprašanja namenjena predvsem njim. Sama se bom dotaknila treh vprašanj. Najprej vprašanje, ki ga je zastavila gospa Gomeš. Kaj ne naredimo za to, da bo proces eh, Ženeva 2 uspešen? Kaj lahko naredimo mi v humanitarni skupnosti, da bo ta proces uspešen? Naša naloga je, da že vnaprej načrtujemo, kako ukrepati, če miru ne bo. To, naredimo, to delamo že leto za letom. Lani smo rekli, če ne bo vzpostavljen mir v Siriji, bomo priča radikalizaciji znotraj Sirije in uh, videli bomo, da se bo povečal tok beguncev v sosednjih državah. Prav tako pa bodo begunce začeli prihajati v Evropo. Vse to se je zgodilo. Sedaj uh, nas spet čaka naslednje leto. Vemo, da bi se lahko situacija še poslabšala, da obstaja tukaj tveganje eksplozije. Smo torej na neki kritični točki, potrebe rastejo vedno hitreje in naše zmogljivosti za odziv, pa tukaj ne govorim samo o denarju, pa še vedno zaostajajo. Videli smo, da je politična odločenost privedla do rešitve pri kemičnem orožju. Svet, eh, svet se je tega kemičnega orožja ustrašil in zato smo lahko ukrepali. Ampak večina ljudi, ki je umrla v sirskem konfliktu, ni umrla zaradi kemičnega orožja, ampak zaradi konvencionalnega orožja. Ampak vseeno nam ni uspelo ustvariti takšnega konteksta, ko bi vsi razumeli, da tukaj obstaja grožnja ne samo za Sirijo in za njene neposredne sosede, ampak za vse nas. Zato naj se navežem na to, kar je povedal gospod Guterres. Potrebujemo razsvetljen samo interes, ki nas mora motivirati do tega, da bomo ukrepali. In to počnemo v humanitarni skupnosti. Moramo se zazreti naprej, kaj nas čaka v prihodnosti. Ali imam še 26 sekund? Torej drugič, odgovor gospodu Neuserju, on je govoril o Evropskem mehanizmu za humanitarno pomoč. Mi smo v Evropi zavezani temu, kar počne komisija. Želimo tudi, da bi države članice delovale na kar najbolj koherenten način in sedaj smo bolje opremljeni, zato da se lahko med seboj dopolnjujemo. Dejansko je dejansko problem danes nismo mi, mi smo se uspeli združiti na humanitarni strani. Še več humanitarne vire in pa razvoj smo uspeli združiti. Ampak sedaj se postavlja vprašanje, kako pripraviti druge, da okrepijo svoja prizadevanja. Tukaj govorim o zalivskih državah, o Rusih. Kako lahko njih prepričamo v to, naj okrepijo svoja prizadevanja, Eh, tako, da ne bodo mislili, da jim iz Zahoda samo nekako zvišeno pridigamo o tem. Ampak vseeno oni morajo na koherenten način okrepiti svoje prizadevanja. Vsi si moramo za to prizadevati. In pa še zadnja točka. Uh, eh, popraščali ste me o konkretnih priporočilih. Mi vemo, kaj deluje. Visok ki komisar Guterres bo verjetno tudi sam povedal, da vemo, kaj deluje in kaj ne. In v pozivu vedno obstajajo podrobnosti dejavnosti, ker so te dokazano privedle do zniževanja trpljenja ljudi, do zmanjševanja toka begun, beguncev. Eh, vse to velja tudi za države članice, ki se danes soočajo s temi problemi. Hvala. Valeri Amos, naslednja tri minute. Thank you, madam chair. Hvala, gospa predsednica. Najprej samo splošna pripomba. Marca lansko leto je bilo v Siriji milijon ljudi, ki jih je prizadela ta kri, kriza. Danes je teh ljudi 1,9 milijona. To je eksponentna rast, ki si je resnično ne moremo privoščiti. Vsako, vse svoje moči moramo usmeriti v to, da najdemo politično rešitev. Tudi, če bi se vojna končala jutri, bo vpliv na Sirijo in pa na sosednje države zaznaven še leta. Sirsko gospodarstvo je izgubilo 80 odstotkov svoje vrednosti, uničene so bile šole, bolnišnice, glavna infrastruktura. In kasneje in dlje, kot bodo ljudje begunci, teže se bodo v doglednem roku vrnili v to državo. Zato moramo vse narediti za to, da bi Ženeva 2 uspela. Postavili ste vprašanje, kaj smo se naučili iz našega dela na terenu, zato da bi lahko našli pravilne rešitve. Najprej mislim, da je ključnega pomena, da se spomnimo vpliva te krize na ljudi. Zlasti, ko gre za zaščito civilistov, pa tudi na splošno gledano. Ljudje morajo biti v srčiki našega odziva. um, izkoristiti moramo vsako državo z vplivom, vsako stranko, vsako skupino. Te skupine morajo razumeti ta vpliv na humanitarno situacijo, tako da bomo na osnovi tega lahko izgradili zaupanje med posameznimi upletenimi stranmi. Vse moramo spomniti na dolgoročni učinek tega konflikta. Dlje kot bo trajal, bolj bodo ta proces osvojile ekstremistične skupine in teže bo doseči mir, kateremu vsi stremimo. Vsi potrebujemo. Antonijo Guterres, tri minute, prosim. Hvala lepa. Lepo, da sem se lahko po 25 letih vrnil v parlament. Veliko vprašanj mi je bilo zastavljeno, zato vas prosim za nekoliko potrpljenja. Najprej, katera je največja, eh, kako se soočati z dilemo, ko je več povpraševanja kot pa virov? um, ehm, naprimer, ko gre za program pomoči v hrani v Libanonu. Mi smo razmislili o tem, kako se soočati za to vrzeljo. In kaj ta vrzel obstaja, mi nimamo dovolj viro, da bi se lahko ozvali na vse potrebe. Zato moramo povečiti, zastaviti prednostne naloge, potem maksimalno povečati učinkovitost pomoči v hrani in pa tretjič, vse skupaj mora biti zastavljeno na usmerjen način, glede na ocene uh, svetovne zdravstvene organizacije. Tukaj si moramo ogledati situacijo v prebivalstvu in, in eh, se odločiti glede na ranljivost posameznih skupin. V Libanonu je bilo odločeno, da bomo podprli 70 odstotkov prizadetih ljudi. Uh, Eh, tudi v Jordaniji, podpiramo številne družine. To je največ, kar lahko naredimo, ampak eh, to je edini način, če nimamo dovolj denarja, da bi se soočili s, s problemi vseh skupin. Torej, kako pomagati državam? Najprej finančna podpora, potem program eh, odpornosti v Jordaniji, stabilizacijski program v Libanonu, skrbniški sklad, ki ga je ustanovila Svetovna banka v Libanonu. No, ampak še bolj pomembno kot, finon, kot finančna podpora je pa porazdelitev bremen. Potem pomembno je tudi vračanje beguncev. To pomeni, da lahko se begunci vrnejo ali pa začasno dobijo status begunca da ne dobijo polnega, samo polni status begunstva, ampak da dobijo tudi vse druge socialne in delo, pravice za delo in tako naprej. Mi smo prosili za 15 tisoč prostih mest, 10 tisoč mest je bilo ponujenih iz Nemčije, verjetno bodo te številke v prihodnosti zrasle, ampak pomembno je to, da meje ostanejo odprte. Ne moremo prositi uh, Jordanije in Turčije naj pustijo odprte meje, ko ljudje bežijo iz Sirije in potem zaprejo meje, ko hočejo ti begunci naprej. Tukaj je resnično nekaj temeljno narobe, če Sirec, ki pride v Evropi, uh, ki, ki želi v Evropo, mora se ukrcati na ladjo, ki potem potone v sredozemlju. To ima upraviti z vizumskim režimom, z eh, pravili na, eh, o ponovnem združevanju držin. Vsa ta pravila bi lahko sprejeli na ta način, da bi pomagali beguncem? Kako jih lahko razlikujemo od nezakonitih priseljencev? Imamo direktivo o kvalifikaciji, tako da lahko odločimo na podlagi, česa podelimo status begunca. Če nekdo pride iz Sirije za družino v trenutni situaciji, potem lahko predpostavljamo, da ta družina potrebuje zaščito, ne pa da se seli v Evropo, zato da bi tam dobila boljše delovne mesto, delovno mesto. Tukaj moramo biti naklonjeni ljudem, ki prihajajo. Seveda pa moramo na upravičen način podeliti status begunca tistim in jim nuditi zaščito, ki so pač do tega upravičeni. Uh, potem kaj narediti v Bolgariji. Tukaj je pomembna evropska solidarnost. Vem, da je Bolgarija dobila določena sredstva za pomoč. UNHCR postaja aktivna v Bolgariji v obliki pomoči, ki je prej v Evropi nismo poznali, kajti mislili smo, da je tukaj potrebno pokazati našo zavezo. Tudi sam sem eh, obiskal Bolgarijo in mislim, da bi tamkajšnji organi morali investirati v sprejem, v integracijo v bolgarsko družbo. Jasno je, da Bolgarija na ta dotok beguncev ni bila pripravljena, ampak na ta dotok moramo sedaj gledati kot na evropski problem, ne samo na problem sosednjih držav, kajti številni izmed teh prihajajo iz Turčije in eh, drugih držav, iz eh, teh držav bodo odšli naprej v Evropo in vemo, da so da sta bili dve države članici tisti, ki sta sprejeli največ beguncev iz Sirije. To sta bili Švedska in pa Nemčija. In, uh, zato smo jim izredno hvaležni. Pa še nekaj besed o politični rešitvi. Jasno je, da samo vojaška rešitev ni dovolj. Ni pa še jasno, ali bodo tisti, ki se borijo in tisti, ki podpirajo tiste, ki se borijo, če so tisti že razumeli, da vojaška rešitev ni rešitev. Namen Ženeve 2 je ravno ta, da združimo vse te udeležene strani. Ženeva 2 bo potekala v trenutku, ko so vsi že, pri, že prepričani, da te vojne ni moč dobiti. Um, Ampak dokler ne bodo tega vedeli vsi, ne bomo dobili politične rešitve. Upam, da bodo to razumeli vsi, kar se da hitro, kajti situacija postaja izredno, izredno nevarna, eh, ne samo za sosednje države, ampak za vse nas. Gospa Etara Kuzam, tri minute, prosim. Hvala lepa. Visoki komisar je govoril o tem, kako prerasporediti sredstva za skupnosti beguncev. No, ko gre za kriterije, uporabljamo kriterije kot eh, velikost gospodinstva ali tega vodi ženska ali imajo kakšne, kakšno zemljo v lasti ali ne, potem upoštevamo tudi revna gospodinstva z invalidnimi člani. Znotraj Sirije vemo, da obstaja 9,5 milijonov ljudi, ki tukaj potrebujejo pomoč, 6,5 milijard smo namenili za te namene. V glavnem gre tukaj za notranjo razseljene ljudi, za tiste, ki so se dosedaj morda preselili znotraj Sirije že petkrat ali šestkrat, to so tiste notranje. Eh, razseljene osebe, ki najbolj potrebujo našo pomoč in v glavnem so to gospodinstva, ki jih vodijo ženske. To je zelo eh, težko, bolj kvantitativno lahko, kot kvalitativno lahko določimo, koga, eh, kdo je glavna ciljna skupina. Če ljudje menijo, da, neupravi, da neupravičeno niso dobili pomoči, se lahko pritožijo ehm, in ehm, pomoč je namenjena pač tistim najbolj ranljivim skupinam. Kar se tiče lekcij, ki smo se jih naučili in bi nam lahko pomagali pri iskanju politične rešitve, tukaj bi želela dodati, da smo se naučili, da je pomembno. Zavzeti stran, prevzeti pobudo, kot je povedala komisarka Georgijeva, smo videli, da smo lahko našli rešitev, naprimer v primeru kemičnega orožja. In uh, če bo v svet zahteva politično rešitev, bomo to politično rešitev našli. In uh, ko govorim cel svet, mislim cel svet, ne samo te, ki sedaj sedijo tukaj, torej celotno globalno skupnost. Države, kot so Iran, Saudska Arabija, Katar, lahko vplivajo na politično rešitev za ta konflikt v enaki meri kot Zahod. Bistvenega pomena je, da celotna mednarodna skupnost izrazi potrebo po politični rešitvi tako, da bomo lahko zagotovili, da ne bo več žrtev, ki bi potrebovali humanitarno pomoč. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jordan Ryan. Tri minute, prosim. Stop. Hvala lepa. naj se navežem na nekatere točke, ki morda pri tej hudi tragediji ponujajo nekaj upanja. Agencije Združenih narodov na terenu de delujejo zelo herojsko in bolje se delujejo kot kadarkoli prej. To velja za razvojne agencije, za humanitarne agencije vse te agencije želijo zapolniti to vrzel na področju humanitarne pomoči. Eh, svetovni, svetovna pomoč v hrani sodeluje z UNDP. Um, ehm, UNDP uh, eh, se, uh, vzpostavlja kuhinje in usposablja ljudi za uporabo teh kuhin. UNHCR pa ima to možnost, da lahko mobilizira lokalne skupine državljanov. Uh, UNDP lahko posreduje, odstrani um, ruševine na ta način, da lahko ljudje nadaljujejo za svojim humanitarnim delom. Torej, glavno sporočilo je to, da ljudje so odporni, da želijo nazaj svoja življenja, želijo, da bi njihovi otroci imeli boljše življenje. Politična rešitev bo bila, ko bodo ljudje rekli, dovolj nam je, tega več nočemo, kot je povedal gospod Lejk. Ljudem torej moramo dati glas. Ljudje morajo izraziti to sporočilo v parlamentu, v medijih, to mora biti slišeno po vsem svetu in vodje po vse, posod po svetu m, se morajo na ta na to sporočilo odzvati. Eh, to je pomembno tako pri procesu Ženeva 2, še bolj pomembno pa je, da poskrbimo za globalno gibanje, tako da se bo ta izredna situacija v Siriji in pa v sosednji regiji končala, vpliva na ogromno število ljudi in lahko dobi resnično katastrofalne razsežnosti, eh, ki bi se spremenile iz eh, regionalne katastrofe v globalno katastrofo. Torej, številni ljudje delajo vse, kar je v njihovi moči, ampak še več je treba narediti tako, da se bodo življenja teh ljudi lahko spremenila na bolje. Hvala lepa, da ste nam dali možnost, da smo danes pregovorili pred Evropskim parlamentom. Cenimo prizadevanje Evropskega parlamenta, ki želi denar davkoplačevalcev uporabiti za to, da bi dejansko pomagal. Največji prispevek je danes dobilo tri agencije so danes dobile tri agencije Združenih narodov, ki bodo neposredno um, pomagale pri razdeva, razdeljevanju hrane in pri pomoči beguncem. In to uh, dokazuje, da lahko Evropa naredi veliko eh, na globalni ravni. To smo lahko opazili v, Sahel, v Sahelu, v drugih konfliktnih območjih. Eho in pa komisarka Georgijeva. Povedati vam želim, da morate tukaj poskrbeti za humanitarno delovanje, dejansko spreminjate delovanje humanitarne pomoči, kajti sedaj delate kot eno. Upam, da bomo skupaj z Združenimi narodi, Združenimi narodi in pa z eh, Svetovno banko v letu 2014 in pa tudi kasneje našli način, eh, ki nas bo privedel do rešitve. Torej sem skupaj z njim tudi vesel božič in pa srečno novo leto. Hvala sedaj pa še, Pierre Vimo. Prosim, povejte, kar lahko Evropska unija stori pri tem konfliktu, kako ta konflikt končati. Predvsem um, mislim, da mora biti naša politična vloga povezana z uh, humanitarno vlogo. Ja, seveda, to vse skozi poskušamo storiti, gospa predsednica, že od samega začetka. Že od samega začetka smo se vedno zauzemali za podporo OZN, gospod Ban Ki-moon, oziroma takrat smo še um, govorili z Kofi Ananom. Vse skozi smo se zauzemali za napredek, kot smo ravno kar slišali. Smo bili na začetku sami, pravzaprav um, poleti leta 2012 in pa tudi pozneje. Dejali smo, da je edino politična rešitev možna, da je to najboljša pot. Navezali smo stike z marsikom, še vedno smo v stiku s številimi akterji in sedaj se nam zdi, da je situacija na terenu vedno bolj očitna, očitna za vse pravzaprav. Zironik de Kaiser, naj najprej odgovorim na vaše vprašanje. Sveda, stališče so različna, vse to spoštujem in vem, kaj ste dejali glede te druge ženojske konference, predvsem je ključno, da pritisnemo na Bašar al-Asada. Seveda, marsikdo se strina s tem ciljem, ampak kako bomo dosegli do tega rezultata glede predsednika al-Asada? Predvsem bistveno to, da sprožimo postopek, ki bo omogočil nek prehod. Vsi si želimo, da spremo določene ukrepe, s katerimi bi povečali zaupanje v prihodnost. Sedaj bomo torej imeli to ženevsko konferenco, nekakšno krovno konferenco, ki bo povezana z marsičem, tudi z drugimi temami, z različnimi postopki. In naj se sedaj še navežem na gospoda Gitereša, da ali ste, marsikdo je sedaj ugotovil, da ni vojaške rešitve. Ja, dolgo časa je trajalo, da smo prišli do tega sklepa, marsikdo je zanikal ta sklep in si zatiska oči. Sedaj je ta sirska kriza res zelo dramatična, vse to nas zelo skrbi. Ampak gledajte, stvari se zelo hitro razvijajo. Tudi ljudje so začeli spremljati svoje stališče s tem v zvezi. Sedaj torej smo navezali stike z. Uh, um, osvobodilno vojsko v Siriji, prav tako tudi s predstavniki Asadovega režima in sedaj imajo tudi nekateri predstavniki Zahoda stik z islamističnimi skupinami. Vse to vidimo, stvari se razvijajo, niso več takšne kot v preteklosti. Če želimo sedaj doseči napredek, rezultat pri druge ženevske konference, mislim, da moramo dejansko um, pogledati, kakšne situacije v resnici. Glavna težava je v tem, da moramo poskrbeti za to, da bodo vsi zavezani miru, vsi akterje. Samo politična rešitev bo tukaj edina možna. Nekateri partneri v mednarodne skupnosti mislim, da še niso ravno pripričali to, da je edino politična rešitev edina prava. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa naj se še zahvalim vsem našim gostom, vsem udeležencem. Hvala lepa, da ste prišli in da ste napovedali svoje mnenje z različnih zornih kotov. Veliko ste že naredili in res ste zelo jasno pokazali, kako zapletene so trenutne razmere. Šest milijonov ljudi je sedaj odvisnih od humanitarne pomoči, ste dejali. Vsi ti so odvisni tudi od prispevka Evropske unije. Hvala lepa vsem za to, da ste prišli. Sedaj pa kolega Provera, um, še zaključek k omenu odbora za zunane zadeve, prosim. Najlepša hvala vsem za udeležbo. Ta razprava je bila zelo zanimiva in nam bo pomagala pri razmisleku o tej tragični situaciji. Še enkrat najlepša hvala. Hvala.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

messieurs, dames, ladies and gentlemen, I would like you to leave the room if... Prosim, če zapustite dvorano, gospod in gospodje. Če niste zainteresirani za naslednjo točko, naslednja točka je Demokratična republika Kongo, držav podpora EU. No interview, no, no, no, no, no. Can you do that outside, please?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 Nous arrivons au point 18. Sedaj pa res točka 18 na dnevnem redu našega odbora za razvoj. Torej podpora EU v upravljanju v Demokratični republiki Kongo. Potekala bo izmenjava mnen o posebnem poročilu računskega sodišča. Tukaj imamo ustno vprašanje in pa resolucijo. 45 minut imamo na voljo za to razpravo. Torej, bomo sedaj začeli s to razpravo z računskim sodiščem. Iz septembra je to posebno poročilo. Potem bomo razmislili o tem, bomo tudi pripravili ustno vprašanje in pa potem resolucijo s tem v zvezi. Še posebno veseli smo, da je tukaj med nami gospod Vesberg, član računskega sodišča. On je pripravil to posebno poročilo o naši pomoči EU DRK. Kot veste, kolegi, kolegice. To posebno poročilo ni ravno zelo prizanesljivo, če tako rečem. Torej, gre za EU podporo te ogromne državi. Um, ta država ima sicer ogromno viro, ampak nima pa zelo visokega BDP. Ampak, gospod Vazberg, um, to poročilo ste zaključili še preden se je ta situacija v DRK spremenila. Uh, To velja predvsem za regijo Kivu in pa za vzhod države. Ta država je potem doživela velike spremembe. Um, redna vojska in pa Manusko sta zmagala nad M23 skupino. Še vedno je situacija zelo negotova, predvsem se je treba osredotočiti na, na bolj miroljubno rešitev in pa na neutralizacijo nekaterih oboroženih skupin. Še vedno je ogromno izzivov, treba izboljšati upravljanje te države na centralni in pa pokrajinski ravni, še posebno treba pomagati lokalne skupnosti, Monusku, naši dragaci v Kinshasi in pa um, našemu uh, kolegu Vervakeju, ki je posebni odposlanec za regijo Velikih jezer. Sedaj moramo storiti več za to, da bi prišli do miru v tej regiji in pa za gospodarsko oživitev Demokratične republike Kongo. Sedaj um, smo morda nekoliko bolj optimistični glede te države. To je sedaj zgodovinski trenutek in prav zaradi tega bomo z, eh, pozor, z veliko pozornostjo poslušali vaše poročilo. Treba se čim več naučiti iz tega upravljanja. Želimo pomagati Demokratični republiki Kongo na poti k čim bolj trajnostnemu razvoju. Z velikim zanimanjem vas bomo poslušali, bomo torej poslušali um, vaše poročilo. Gospod Vesberg, beseda je vaša. Ja, ste tam, tam zadaj, v redu, prosim. Uh, Gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da lahko predstavim uh, posebno poročilo računskega sodišča o podpori EU upravljanju v Demokratični republiki Kongo. gre za, preučiv, za preučitev primera. Dobro upravljanje je ključna vrednota Evropske unije in to je bistveni pogoj za stabilnost, mir in razvoj. To se povezuje z eh, vsemi načeli razvojnega sodelovanja za državami tretjega sveta. 1,5 eh, milijona ljudi pa v Kongu še vedno živi v območjih, ki jih eh, prizadene konflikt v neurejenih razmerah, kljub zavezam in agendam o učinkovitosti pomoči, so bili rezultati in pa povratne koristi skromne. Ta država je še vedno zelo oddaljena od dosege tisočletnih ciljev. Zaključek je, da, trenutni način danja, da moramo izboljšati trenutni način delovanja v šibkih državah. To poročilo ocenjuje, ali je pomoč eh, usmerjena v pravilne namene in ali dosega svoje cilje. Preučili smo 16 eh, projektov, ki jih financira Evropska unija, vključno za podporo volitvam, reformo varnostnega sektorja eh, in pa decentralizacijo v obdobju 2004 do 2011. Celotna vrednost teh projektov je 400 milijonov evrov. Naj povem, da smo pripravili revizijo za, starej, za mešanico starejših in novejših evropskih projektov, zato da bi lahko ocenili njihove rezultate v daljšem obdobju. Demokratično republiko Kongo smo kot eh, primer izbrali zato, ker je to ena izmed najbolj občutljivih držav na svetu in eh, Evropska unija je ena izmed eh, glavnih podpornic Konga z skupno 1,9 milijarde evrov v obdobju 2013-2011. Eh, komisija in pa Evropska služba za zunanje delovanje sta pripravili obširno strategijo, s katero so se želeli soočiti z političnimi, gospodarskimi, varnostnimi in družbenimi izzivi v eh, Demokratični republiki Kongo, ampak še vseeno so ostali tu zelo veliki izzivi. Manj kot pol projektov, programov je prineslo željene rezultate. Napredek, ki je bil dosežen v tem revidiranem območju, je bil, eh, eh obdobju, je bil počasen in omejen. Vzdržnost je v številnih primerjih samo uh, stežka dosegljiv cilj. Revizija je ugotovila, da je ponekod neuspešnost projektov moč pripisati neočakovit slabim upravljanjem tvegan, slabemu načrtovanju, eh, slabemu izvajanju programa. Evropska služba za znanje delovanje tudi ni dovolj uporabila pogojev za spodbujanje nacionalnih zavez, preden se sploh začne izvajati, izvajati programe. Ali pa preden se preveri njihovo izvajanje. V skladu z, na, z globalno agendo o učinkovitosti humanitarne pomoči, razvojne pomoči, uh, smo razmislili o, nek, o naslednjih ukrepih, zato da bi lahko zagotovili, da bo evropski denar dobro uh, porabljen. Uh, Komisija bi morala revidirati nekatere določbe glede geografske razdelitve pomoči. Um, več bi morali uložiti v vprašanje zagotavljanja odgovornosti um, upravljanja uh, Demokratične republike Kongo. Prav tako bi komisija morala zastaviti bolj realistične cilje programov glede na eh, težave pri črpanju virov in druge probleme, torej pomankanje strokovnjakov, eh, nosilcev pogodb, pomankanje nadzora in tako naprej. V tem, teh težkih razmerah bi komisija morala bolje uravnotežiti svoje cilje in pa to, kar je realistično možno doseči. Uh, tretjič potrebujemo nacionalno zavezanost eh, rezultatom. Evropska unija je edna, eden izmed glavnih partnerjev DRC. Evropski denar mora biti vezan na sporazume za to partnersko državo. To moramo eh, tudi povezati z pogoji, oceno tvigan, skladnosti, kjer prihaja do neskladi, se mora Evropska unija trdno odzvati in in tudi pravočasno in sorazmerno se moramo odzvati, če je to potrebno. In ne na zadnje, politični dialog je treba izboljšati. Dialog mora biti istočasno zahteven in uh, sorazmeren in potekati mora skozi prave kanale. Če bomo upoštevali ta načela, bo dialog bolj učinkovit, bolj uspešen in laže se bomo dogovorili o pogodbi o pogojih, na kateri so vezane projekti in pa njihova uh, in pa s njimi povezana tveganja. To je bistvenega pomena za uh, to, da se pridobi evropsko pomoč. Ne zaključim. To poročilo prihaja ob pravem trenutku, ko komisija revidira programe eh, razvojne pomoči v obdobju 2014-2020. To pomeni, da so ta priporočila prišla v pravem času, zato da bi lahko poskrbeli za boljše upravljanje evropskih programov v obstoječem finančnem okviru. Um, Hvala lepa, gospod Weisberg. Sedaj bi morali dati besedo Bartu Štasu, ki, poro, ki je poročevalec, ampak ker ga ni, me zanima, če bi ga lahko nadomestila Judica Argentini. Ne. Potem naj zastavim eno vprašanje gospodu Weisbergu. Kako, kakšno je vaše mnenje o izjavah v tisku po objavi vašega poročila. Tisk je bil, je o tem poročilu poročal zelo kritično. Tiskovne izjave so govorile o 1,9 milijarda, milijardah evrov, ki smo jih izgubili v tropskih gozdovih Demokratične republike Kongo. Vaša izjava je sedaj veliko bolj zmerna, poročilo dejansko prišlo v pravem času, kaže na to, da je potrebno poskrbeti za izboljšavo, ko gre za odgovorno financiranje programov v DRC, eh, v Demokratični republiki Kongo in drugih državah v razvoju. Eh, to je bilo razvidno od vaše predstavitve, ampak se na vas sprašujem, kaj ste menili o teh izjavah za tisko, poročanju v tisku. Ja, vi me sedaj uh, prosite, naj naredim revizijo svobodnega tiska. To ni naloga računskega sodišča. Lahko povem, da je tisk pač tisk. Včasih tisk pograbi to, kar je najbolj zanimivo, pograbi pač to, kar jim dalo najzanimivejše naslove. Naj povem, da ta tiskovna poročila niso eh, ravno popolnoma bila v skladu z našim poročilom, ampak ne povem, da ne bom tukaj pripravljala revizije poročil v tisku. Ampak samo vas sprašujem, ali menite, da je bila vsebina poročila ustrezno pokrita v tisku? Da. Ja, sam menim drugače, pravi predsedujoči. Potem se očitno ne strinjava. Eh, predsedujoči, sem bil tudi sam novinar in naj povem, da zelo cenim svobodo tiska, prav tako pa cenim tudi resničnost in natančnost poročanja v tisku. Sedaj dobi besedo še gospod Douglas Carpenter. Uh, my, my, uh, Hvala lepa. Dopolnil me bo tudi predstavnik komisije, ampak eh, če smem, eh, samo nekaj pripom strani Evropske službe za zunanje delovanje. Na, najprej, tudi sami smo prebrali poročila v tisku in imamo svoje mnenje o poročilu, ampak vseeno se želimo v, osredotočiti na našo vlogo pri pripravi programov, želimo se zazreti naprej, upoštevati načela, ki izhajajo iz tega poročila, najprej upravljanje s tvegani. Prejšnji teden smo obiskali Kinshaso, um, obiskali smo misijo v skupnem, pro, uh, torej skupno misijo, skupnega programa za komisijo, ogled, ogledali smo si politična tveganja, ki tam obstajajo in so značilna za takšno uh, občutljivo državo. Uh, gledali smo si tudi druga tveganja. Tveganja pač v čutljivih državah vedno obstajajo. Um, v naslednjem programu bomo pri financiranju poštevali predvsem naslednja načela, torej predvidljivost, porazdelitev dela, zagotovitev zaves vlade, to seveda mora te, eh, temeljiti na, tem, na medsebojnem odgovor, odgovornosti in to je tudi osnova za prični dialog, ki je usmerjen v rezultate, kako je podaril tudi gospod Weisberg in pa seveda tudi primerno načrtovanje programov z realističnimi, ampak vendarle ambicioznimi cilji. Še nekaj besed o političnem kontekstu. Omenjeno je bilo vprašanje geografske porazdelitve sredstev. Zagotoviti moramo, da bo ta porazdelitev pravična v, za področja, kot so naprimer zdravje in pa izobraževanje. Za partnerje v Kinshasi smo razpravljali o tem, kje bodo aktivni oni in kje mi, eh, pač glede na naše dosedanje delovanje v tej zelo veliki državi. Istočasno se moramo zavedeti političnega konteksta. Prišlo je do zaključka pogajanj iz Kampale, ki ste jih omenili tudi vi. To ponuja novo priložnost ne samo v severno-vzhodnem eh, Kongu. Eh, tukaj moramo skupaj z mednarodno skupnostjo odigrati očikovito vlogo. Samo še dve točki bi dodal. pri nedavni misiji smo se prizadevali, da bi dobili konkretne vladne zaveze eh, pri vseh sektorjih, smo, eh, kjer, smo, kjer smo dejavni. Ehm, poskrbeli smo za dialog z ministri in pa uradniki na eh, nižji ravni. To je predpogoj za zavezo. In pa še menimo, da bi takšni program programi, programe morali spremljati ustrezno financirani iz javno-zasebnega partnerstva, tako da bomo lahko maksimizirali učinek eh, teh programov, teh posredovanj. In pa še zadnja točka v zvezi z pogojevanjem. Podariti moramo, da tukaj delujemo v okviru sporazuma iz Kotonuja. Tukaj gre za pristop, ki temelji na partnerstvu in pa političnem dialogu naš odnos z Demokratično republiko Kongo mora temeljiti na celi vrsti mednarodnih načel, eh, medsebojna odgovornost, New Deal in tako naprej. Torej tudi, spomniti se moramo tudi na ta politični kontekst delovanja v državah AKP če smem, poročilo govori tudi o tem, da je bilo izobraženih na tisoče policistov, eh, pa jih sedaj ni nikjer najti. Verjetno niso, iz, niso izginili v gozdu. Kje torej so? Kaj se je zgodilo? Ali imate odgovor na to vprašanje? Eh, to je eh, računsko sodišče ugotovilo, da to že nekoliko sumljivo. Ja, tukaj se ne želim izogniti odgovornosti, ampak mislim, da je to povezano predvsem z izvajanjem programov, Ampak. Torej, podpirali smo celo vrsto ukrepov za usposabljanje um, policije v Kongu v okviru misije Europola. Uh, to je eden izmed največjih izzivov v naslednjem obdobju programov, eh, potrebujemo večjo intenzivnost eh, ref, varnostnih reform, to mora temeljiti na vladnih zavezah in pa na eh, vzdržnosti, usposabljanje policistov moramo podkrepiti z učinkovitim upravljanjem osebja, tako da bomo vedeli, kje se te osebe nahajajo, kaj počno in zakaj so bile usposobljene. ne moremo imeti učinkovite politike človeških virov, upravljanja, učinkovit sistem eh, plačil v policiji, vse je istočasno. Tukaj nas seveda čaka velik izziv in na to bomo v prihodnosti osredotočili naša prizadevanja. Hvala. Sedaj pa gospod Pierre Amila iz Evropske komisije. Prosim, naslednji. Beseda je vaša. Hvala lepa. Sem direktor EFKA za centralno in zahodno Afriko. Sedaj mi smo pristojni za uveljavljanje izvrševanja, kot je že povedal kolega iz službe za zvonanje delovanje. Predvsem gre za usposabljanje, to je glavni izziv eh, danes. Prav to je naša glavna naloga in to je normalno. No, kaj se je zgodilo v tem primeru? Šlo je za usposabljanje posebne policijske enote v okviru teh volitev. Potem, ko je bilo delo dokončano, je bila ta enota potem razpuščena kot taka, ampak policisti še vedno delajo v drugih enotah če si pogledamo samo usposabljanje, lahko rečemo, da usposabljanje ni bilo kar za manj, ampak enota ni več skupaj, to ni več tista enota, kot je bila vzpostavljena za namene teh volitev. Ampak niso pa kar izginili v zrak, še vedno delajo pač v drugih enotah. Še vedno sodelujemo torej s policijo, še posebno pri registraciji policistov. Želimo, da bo njihova administracija čim boljša, čim bolj profesionalna, tako da se dejansko ve, kdo je policist in kdo ne, kdo lahko preme plače za to in kdo ne. Bi pa še komentiral to poročilo računskega sodišča, če dovolite. Komisar Pibelks in pa visoka predstavnica, predstavnica Eštonova sta že dejala, da zelo resno jemljemo ta priporočila računskega sodišča. Na vsak način si želimo pomagati z njihovim delom in čim bolj izboljšati našo razvojno politiko. Z veseljem vse to jemljemo na znanje. Ampak bi pa vseeno komentiral par točk. Kot smo slišali, DRK je nekakšna tipična študija za te nestabilne države. Študija primera. In iz tega bi potem lahko izpeljali splošne zaključke za vse nestabilne države, smo slišali. V regiji, s katero se ukvarjam, je več takšnih renljivih držav in težko je posplošavati. Tukaj imamo določene ukrepe in to smo storili pri New Deal, pri tem novem dogovoru. Ja, ampak ne moramo pa sedaj teh zaključkov kar izpeljati še na druga področja, kar je avtomatsko. Ne moramo reči, v redu, to, kar je bilo pri DRK, lahko izpeljamo tudi za um, Mali ali pa za Centralno Afriško republiko ali pa za kakšno drugo državo, ki morda manj prisotna v, legi, v medijih. Ne bi sedaj našteval vseh teh držav. Moramo biti zelo previdni pri tem, ko gledamo te konkretne primere. Ni bilo veliko primerov, ampak ne moramo kar posploševati. Z nekaterimi študijami smo ravno kar dobro začeli. Kot rečeno, težko delamo splošne generične zaključke eh, za vse nestabilne države. Računsko sodišče je dalo več očitkov in sicer tudi to, da naj bi bili programi pretirano velikopotesni in pa da niso bili zadosti realistični. No, tukaj je govora o upravljanju. Jasno, računsko sodišče se je osredotočilo na upravljanje, potem tudi na pravosodje, na volitve v tem primeru. In ravno v teh sektorjih smo videli, da se odražajo vrednote Evropske unije. Tukaj jasno, te vrednote niso prilagojene državam. Tukaj v primeru volitev pripravljamo določen projekt in sedaj ne bomo kar rekli nekaj čisto na novo. V redu sedaj um, bodo naprimer te um, volitve 25 odstotkov poštene in svobodne. Mora biti v celoti poštene in svobodne. To želimo doseči. Potem seveda nam lahko kdaj reče, da smo bili pretirano ambiciozni. Ja, morda res, ampak mislim pa, da bi bilo napačno zahtevati kaj manj kot to. Potem bi rad komentiral še nekaj drugega, ta geografska distribucija, naš kolega iz eh, zunane službe za delovanje eh, je to že omenil. Sveda želimo zajeti čim širše območje, ampak jasno pa je, da sama Evropska unija ne bo uspela doseči vsega. In kot drugo, Sploh ne gre za to, da bi to pomoč porazdelili zelo specifično, zelo nakomerno. Mora biti učinkoviti, to je bolj bistveno, kot pa to, da smo enakomerno razporejeni. Predvsem se moramo čim bolje povezati z vsemi partnerji, v tem primeru z Demokratično republiko Kongo. Moramo si porazdeliti naloge. Predvsem se moramo s vlado odgovoriti o tem, kje lahko največ storimo pa še nekaj. Sveda se bomo gotovo potem najbolj osredotočili na vzhod Konga. O tem mislim, da se strinjamo. OZN je tukaj že eh, veliko naredila, sploh Mary Robinson eh, je že tukaj veliko naredila in mislim, da je to zelo dobro in moramo to priznati. Potem to poročilo računskega sodišča je pokazalo na to, da vlada v DRK ni prevzela svojega dela odgovornosti. Naši kolegi so bili v Kinšasi, so tudi tukaj in pravijo, da je bil ravno to največji problem, torej da vlada tam ni storila za dosti. Obiskali smo določena ministerstva in vsi so dejali, da je bil to glavni problem. Torej ni bilo pravih sogovorcev na drugi strani pri vladi DRK. In to je gotovo ogromen izziv pred nami, kajti ravno to je naš cilj, to moramo izboljšati pri razvoju. Predvsem moramo vzpostaviti čim več odgovornost v teh državah med vladami. Sedaj pa še nekaj za konec. Morda ena izmed najbolj pomembnih stvari pri metodologiji. In sicer to, da se čim bolje izkorišča pogojenost in tudi predpogoje, če sem prav razumel, predpogoje za našo pomoč. To vprašanje je bilo zelo pomembno, kajti ravno to je bistven element pri naši razvojni politiki. Kot je povedal kolega, tukaj moramo predvsem pripraviti sporazum z vlado s porazdeljenimi nalogami, ne moremo kar nalagati nekih pogojev, datumov, predpogojev vladi. Moramo sodelovati. Potem še glede samega izvajanja načrta pri partnerstvu s Kotonujem smo še marsikaj naredili in ne, ne moremo imeti celostnih mehanizmov v vsakem projektu, kjer bi um, se potem vse skozi ustavljali na pol poti. ne moremo kar birokratsko zaustaviti neke aktivnosti, zato ker ta in ta pokoj ni bil izpolnen. To se danes sicer pogosto dogaja, ampak to ni prav. Tudi nekatere države, moram reči, da so za takšne pogoje, oziroma predpogoje. To je res. Ampak, gledajte, naše izkušnje iz projektov pa kažejo, da če gremo po tej poti, se to ne konča ravno dobro. Seveda potrebujemo neke pogoje, predpogoje, ampak to mora biti politični pogoji in to je to. Uh, Potem pa naprimer lahko sodimo, kaj se je zgodilo in to mora biti politične ocene tega, naprimer, kaj se je zgodilo v DRK. Ok, v redu, naprimer, sedaj podpiramo te volitve, organizacijo volitev. Vidimo, kaj se je zgodilo v praksi. Vlada DRK, naprimer, je kršila ustavo, kar sredi volitev, to je seveda slabo. Kaj naj sedaj storimo, nekar pozabimo na pomoč da potem sploh ne bo volitev ali pa naj gremo naprej. To je sedaj vprašanje, na katerega moramo odgovoriti in to se dejansko tudi zgodilo. Ja, seveda um, je to vprašanje za nas vse, za vse institucije in to je glavna dilema, s katero se moramo soočiti in to je zaenkrat vse. Hvala. Hvala. No, nima veliko časa za to, nažalost. Kaj ti? Poročilo računskega sodišča je bilo zelo odločno, zelo celostno, to je jasno, ampak po drugi strani pa imate tudi vi prav, ko pravite, pogojenost v strogem pomenu bo vodila v propad takšnega razvojnega sodelovanja s partnersko državo, če lahko um, vas malce povzamem in se strinjam s tem. Ampak, gledajte, še vedno davkoplačevalci seveda zahtevajo, da če dajo sredstvo za nekaj, da se to potem to tudi pretvori v prakso. In sedaj je treba pogledati finančni vidik, eh, pa tudi rezultate, tudi to je bistveno. Treba videti, kakšni so rezultati na terenu. To velja za Evropsko unijo, pa tudi sicer po svetu. Zato me zanima, kaj mislite o tem poročilu računska sodišča, ali ima to politični pomen, ali bi zahtevali sedaj strožjo pogojenost kot pa sicer. Kaj mislite sedaj o tem razvojnem sodelovanju med EU in pa državami um, iz teh partnerstv? Hvala. Ja, to je seveda težka razprava. Sedaj se zdi, da smo proti temu. Nismo proti, to je jasno. Ampak gledajte, ne želimo pa mehaničnega avtomatskega pristopa pri opredelitvi rezultatov. Kot prvo. kot prvo, ne sme biti to enostransko, treba je doreči neke sporazume in potem to dati v določbe, v pogodbe. To je ta New Deal. Seveda to podpiramo, to je jasno, kajti to je prava pot. Treba je prevzeti odgovornost in tudi posamečna vlada v partnerski državi mora potem prevzeti odgovornost in potem jih lahko pokličemo na odgovornost. Ja, ampak to je treba storiti v okviru nekega dogovora, ne pa v okviru legalistično zavesojočega dokumenta. Treba je opraviti politično oceno tega, kaj se zgodi. Kaj se zgodi, zgodi naprimer, če bomo prekinili pomoč, če bomo državo kasnovali in podobno. Treba je predvsem politično gledati na posamično situacijo in potem lahko vidimo, kakšen bo neposredni učinek in pa kakšna bo stranska škoda, če nekaj storimo ali pa nečesa ne storimo. No, seveda, računsko sodišče gotovo težko dela v takšnem političnem okviru negotovosti. To je gotovo glavna značilnost takšne razvojne politike. Gospod Vesberg, prosim še za konec. Ja, se strinjam škoda, da nimamo več časa, kajti to je ena izmed najbolj bistvenih razprav. Mislim, da moramo še nadalje govoriti o pogojenosti. Se strinjam s predstavnikom komisije. Pogojenost je pomembna. Sicer težko rečem, kakšna točna razlika med politično pogojenostjo in pa siceršno pogojenostjo. Ne želim se dajiti v to razpravo. Ampak bi pa lahko vseeno omenil to, da je komisija sedaj zamrznila plačilo pri volitvah, pri določenem projektu. In to je določen tip pogojenosti. Če je to politična ali pa kakšna drugačna, to sicer ne vem, ampak vseeno. No, če bomo enkrat imeli čas, bi bilo dobro, če bi imeli srečanje z vami, gospodom Vesbergom, pa tudi z gospodom Pikstonom, ki je pripravil poročilo o Egiptu, pa tudi kolegu, ki je pripravil poročilo o Palestini. V redu. Ja, pa tudi seveda komisijo želimo povabiti. Tako bi lahko razrešili nekaj glavnih dilem, s katerimi se soočamo pri takšnem sodelovanju. Vsi vam želimo pomagati tudi pri vaši novi funkciji pri tih revizijah. Kaj ti? To je povezano s političnim vprašanjem, to je del vašega dela. Mislim, da je bilo res dobro, če se bolj poglobimo v to vprašanje, bolj kot pa lahko danes storimo, ampak odbor za razvoj bo to vse skozi spremljal, to vam lahko zagotovim. Sedaj pa um, ponovno predajam besedo Evi Žuli, prosim. nous avons une transition tout trouvée entre. Torej, ta mehek prehod med revizijo računska sodišča glede podpore EU v Demokratični republiki Kogo in pa potem 19. točka razvojno sodelovanje EU v nestabilnih državah. Kakšni so izzivi, kakšne so priložnosti, bo naslednja tema. V menu našega odbora sedaj pozdravljam oba avtorja študije. Študije o izzivih in priložnostih v zvezi z sodelovanjem v nestabilnih državah. Gospa Mikaela Gavas in gospod Edward Hedger iz ODI, torej Institut, Institut za razvoj tujini iz Londona. Prosim imate besedo in prosim, če lahko predstavite glavne točke iz svoje študije. Tudi poslanci lahko potem zastavijo kakšno vprašanje in potem boste vi ponovno dobili besedo za odgovore. Gospa Mikaela Gavas je prva in potem še gospod Edward Hedger. Sama se lahko dogovorite o tem, kdo bo prvi. Hvala lepa. Sem Edward Hedger iz Instituta za razvoj v tujini. Sam bom prevzel prvo polovico, potem pa še kolegica drugo. Torej, v tem poročilu smo si pogledali razvojno sodelovanje v nestabilnih državah, izzivi in priložnosti, ki so povezani s tem. Aprila 2013 smo dobili to naročilo, potem se je marsikaj spremenilo, to je res, in tudi to smo poskušali upoštevati. sedaj bomo dali tole prosonico. Štiri sporočila bi rad predvsem povdaril. Štiri glavne teme so se nam zdele najbolj ključne. Še posebej, ko gre za učinkovitost tega razvojnega sodelovanja z EU. Kot prvo, organizacijski institucijski vidik, doslednost med različnimi deli um, tega sodelovanja med EU institucijami, kako primerno je to za sodelovanje z nestabilnimi državami. Tukaj smo gotovili nekaj kritik glede te organizacijske doslednosti. Potem kot drugo, narava teh instrumentov oziroma načinov delovanja, ki se uporabljajo pri teh sistemih. Tukaj smo si po, predvsem pogledali humanitarni vidik ter pa razvojni vidik. Pri prvem gre bolj za nujne situacije, pri drugem eh, vidiku pa gre za bolj dolgoročne. Um, elemente. Potem kot tretje, zmogljivosti, kapacitete, tukaj smo videli določene izzive, določeno strokovno znanje, ki ga potrebujemo za takšne okvire. Tukaj smo se vprašali, ali so viri, ali je strokovno znanje ustrezno in ali smo ga namenili za prave stvari. Potem še narava konfliktov, kako oceniti te konflikte. V tem poročilu smo se predvsem osredotočili na preventivni vidik, na to, da nekaj napovemo, kaj se bo zgodilo, kako se bomo v prihodnosti vključili v te države. Predvsem je to povezano tudi z New Dealom. Sedaj pa tukaj že vidim to prosovnico in eh, bom kar še naprej. Kot prvo, eh, širši kontekst nestabilnosti, nestabilne države, pa potem kakšni so tukaj izzivi, nekateri so precej generični potem kolegica Gavas bo pa predstavila bolj specifične točke, sam pa bolj splošne. Bom pa kratek. Sedaj se slika glede revščine spreminja, se je že spremenila in se še bo. Ti podatki mislim, da so sedaj kar um, pogosto predstavljeni. Na splošno mislim, da je gotovo res, da je večina revnih sedaj ravno v nestabilnih državah. Ta odstotek se bo le še poviševal. Sedaj je glavni izziv to, da se lotimo tega problema, kako izkoriniti revščino. Um, vse to, torej nestabilnost in pa revščina, so med sebojno povezane teme. Nestabilne države um, gotovo ne bodo izpolnile ciljev um, za tisočletni razvoj niti ena država iz te skupine nestabilnih držav ni dosegla tisočletnih ciljev oziroma niso na poti do tega. Potem so tukaj določene značilnosti teh nestabilnih držav, ki so povezane z tveganjem, z oboroženim nasiljem v teh državah ter pa tudi s tem, da ima to nasilje zelo hude posledice na institucionalno delovanje. Potem naprej seznam teh renljivih, nestabilnih držav. Ta slika se spreminja. Tukaj imamo več različnih kazalcev, ampak kakorkoli že, tukaj vidite, kako pomeni ta kazalec poprečnega dohodka. Tukaj vidite različne države. Prej smo si v dialogu spraševali o generični naravi teh rešitev. Tukaj vidite da je težko karkoli posploševati, kajti države so tukaj zelo različne. Potem naprej narava financiranja. Nekateri akteri so tukaj prevladujoči. To so podatki iz leta 2010, eh, podatki OECD. ZDA je največji donator tem nestabilnim državam, ampak institucije EU so pa tudi zelo pomemben akter kot drugi smo tukaj zapisani. Okoli 50 milijard dolarjev je bilo leta 2010 namenjenih za to. To je kar visoka številka, ampak porazdelitev med državami pa ni enakopravna. Polovica denarja je šlo sedmim državam. Potem, prej smo govorili o demokratični republiki Kongo, takšne države so zelo odvisne od takšne razvojne pomoči. Predvsem so pogosto odvisne od enega samega donatorja, ampak problem pa je potem nekje druge. Včasih um, torej donatorjev ni zadosti, oziroma niso zadosti raznoliki. Potem naj naštejem še določena načela, ki smo jih vsi um, sprejeli, kakšne so najboljše prakse, predvsem ne smemo škoditi sistemu, treba se osotočiti na gradnjo države, to je glavni cilj, potem preventiva, ne pa reakcija, odziv, to je tudi bistveno, potem priznavanje povezav med eh, politiko, varnostnimi vidiki ter pa razvojnimi cilji. To so ta glavna načela. To mislim, da bi moralo veljati za vse vrste pomoči tem nestabilnim državam. Potem še spodbujanje nediskriminacije ter pa podarek na vključujočih eh, in pa stabilnih družbah, tako da ne bi bilo novih konfliktov, potem povezovanje z lokalnimi prednostnimi nalogami na različne načine v različnih kontekstih, potem um, koordinacija ter pa povezava med eh, trajnostnim vidikom in pa hitrostjo. Oboje treba zagotoviti. Ja, hitro treba delovati, ampak moramo pa tudi misliti na dolgi rok kako se bodo institucije razvile na daljši rok, kako bomo dosledni pri tej pomoči, tudi to je pomembno. Potem še ne smemo pozabiti na določene skupine. Tudi sedaj smo ravno pri prejšnji točki videli, kako pomembna je regionalna razporejenost. V poročilu smo gotovili, nažalost, to da večina teh državnih akterjev se ne zna soočiti s temi izzivi. Kljub temu, da smo za to namenili kar veliko sredstev in pa pozornosti, to je za nas še vedno kar velik problem. Potem naprej ugotovitve pri učinkovitosti. Tukaj imamo ta seznam s številimi izzivi. Tukaj vidite to, da se nismo zadosti osredotočili na nacionalni kontekst, na nacionalno sliko, kako so medsebojno povezana mednarodna prizadevanja, kako so prilagojena specifični situaciji v državi, potem kako upoštevamo škodljive, morebitne škodljive posledice na te države in pa okolje tam. Tukaj vidite, da je ta seznam odraz izzivov. Nimamo veliko časa, zato bi kar šel naprej. Naj omenim še to točko na naslednji prosovnici, kaj se je dogajalo v zadnjem času. Pogosto ste slišali za ta New Deal za renljive, nestabilne države. G7 plus je povezan s tem, tukaj imamo torej 18 takšnih renljivih držav. Leta 2011 je bila to oblikovana kot skupina na visoki konferenci. Izhodična točka torej ni usredotočena na dobavo, ampak na poprašljanje. Treba gotoviti, kaj bi lahko bilo učinkovito v praksi. Te države so sedaj bolj odločne pri tem, da se zahteva, kaj dejansko želijo. Kot prvo, želijo to, da se upošteva specifično situacijo, torej država je randljiva in um, treba je to upoštevati na specifičen način. Potem kot drugo, domači akteri, vlada, politiki, civilna družba, ravno ti so najbolj usposobljeni, najbolj pristovni za to, da se odzovejo in naštejo razloge za svojo renljivost v tej konkretni državi. Potem kot tretje, mednarodna skupnost. Ponavadi um, se boljše odziva na te stvari, ne zna pa konfliktov preprečevati, ne zna zaznati, kaj se bo morda zgodilo. Uh, pa tudi ne zna pravzaprav ugotoviti, kje bo morda dosežen napredek. Ne zna za dosti dobro ugotoviti, kaj je bilo doseženo in kaj ne. Potem še, kaj je bilo doseženo pri ukrepanju. Ocena ranljivosti. Sedaj se pogosto zgodi, da ti domači akteri ne znajo prepraviti ustreznih dokumentov, ustreznih ocen. Uh, ne po vseh eh, standardih, ampak vendarle pa je to zelo dobra slika. Sedaj je pet držav že posredovala te dokumente, sedaj pa um, se konča s svojim um, delom in dajem besedo kolegici, prosim. Gavaš. Gospa Gavaš, prosim, če lahko nadaljujete. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa. Naj na kratko še priletim zgodovinski kontekst za ta politični okvir za sodelovanje s temi nestabilnimi državami. Imeli smo sporočilo iz leta 2001 glede preprečevanja konfliktov in pa ozen program za takšne konflikte. Preventiva je ključni del tega delovanja, smo dejali že takrat. Prav tako smo podarili in celosten pristop. To je bil pozneje pripoznan kot celosten pristop. Potem varnostna strategija. Tukaj je šlo za preprečevanje razpada držav, predvsem glede na to, kaj se je zgodilo leta 2001, eh, torej 11. septembra, potem naprej eh, celosten pristop za nestabilne države, za konflikt, za naravne katastrofe in ostalo. Potem leta 2007 eh, sklepi sveta glede varnosti in razvoja, tam so podali predvsem povezavo med varnostjo in pa razvojem. Prav tako je svet institucijam EU zaupal nalogo, da se pripravi EU akcijski načrt za ranljivost ter konflikte. Namen tega akcijskega načrta je bil to, da se izpostavi konkretne ukrepe glede tega, kako okrepiti odzivanje EU na takšne nestabilne situacije na štirih področjih. Kot prvo, eh, celoten pristop EU, drugo, gradnja države, tretje, da bi bila pomoč EU bolj učinkovita, hitrejša in pa kot četrto mednarodna partnerstva. No, potem smo vzpostavili Evropsko službo za zunanje delovanje in to je pravzaprav eh, pomenilo zamudo pri tem akcijskem načrtu. Potem leta 2011 smo imeli še agendo za spremembo. Tukaj so bolj podarili povezavo med eh, nevarnostjo in pa revščino. Takrat je potem EU morala zaključiti ta akcijski načrt in ga začeti izvajati. Ampak, kot rečeno, sedaj um, je potem leta 2011 um, svet ponovno sprejel sklepe glede obramne politike in pozvali so komisijo ter pa visoko predstavnico EU, da pripravijo celosten pristop. In če zadnji teden, potem, torej leta 2013, pa sta komisija ter pa služba za zonanje drvanje izdala skupno izjavo o celostnem pristopu za konflikte v tujini, eksterne konflikte. Sedaj pa struktura EU. Tukaj smo slišali za številna vprašanja. Uh, glede koordinacije med službo za zvonanje delovanje ter pa komisijo. Kakšna je odgovornost na politični ravni za takšne konflikte? Sedaj uh, ima generalni direktorat v komisiji, zvonana služba in pa nekateri drugi mehanizmi v komisiji porazdeljeno odgovornost. Če si zunani opozovalec, pravzaprav ne veš, kako so ti oddelki v Evropski uniji med sebojno povezani pa tudi kako so povezani z delegacijami Evropske unije. Mi smo gotovili predvsem to, da je vse to zelo omejilo učinkovit razvoj, izvajanje teh različnih instrumentov, s katerimi naj bi sicer okrepili operativno delovanje. Sedaj pa sami instrumenti. Tukaj je razpon instrumentov EU. Kar širok, zelo širok imamo tri dolgoročne um, instrumente, DCI, e, NI in pa IDHR e, in pa potem še uh, instrument za stabilnost IFS, CFSP in pa um, e, NI, to so pa kratkoročni instrumenti in potem še uh, instrument za to, da se nameni sredstva za nujno pomoč. Ampak predvsem smo se osredotočili na um, instrument za stabilnost. Um, ti instrumenti za stabilnost uh, podpirajo kratkoročno financiranje, ki se ga nada vnaprej načrtovati. Prav tako pa je tukaj pomemben še dolgoročni vidik. Um, Evropska služba za zvonanje delovanje to upravlja za pomoč neodvisnim medijem, državnim strukturam in podobno. Ta instrument za stabilnost naj bi zagotovil samo pomoč za preprečevanje konfliktov v določeni meri. Uh, In sicer v primeru, ko se z drugimi instrumenti ne da zagotoviti takošnega odziva. Samo 18 do 24 mesecev naj bi trajal takšen instrument. Ampak vseeno tudi dolgoročni um, instrumenti naj bi se sprejeli pozneje pri DCI. Ta instrument, kot rečeno, ima samo omejeno vlogo. Je pa to tudi vplivalo na učinkovitost nekateri drugi vidiki imajo bolj dolgoročno perspektivo in niso bili um, zaključeni in ni bilo mogoče poskrbeti za dolgoročno stabilizacijo. Prav tako je treba omeniti tudi pogodbe za gradnjo države. Konceptualno gledano so takšne pogodbe za gradno državo nekaj, kar podpira um, siceršne cilje Evropske unije za gradnjo države, ampak uh, v praksi pa ni veliko dokazov za to, da bi dokazali, kako so bile te pogodbe za gradnjo države uporabljene v tistih državah, kjer se izvaja New Deal sporazumi. Pa še nekaj glede teh pogodb za gradnjo države. Tukaj očitno ni jasne povezave med um, temi um, ocenami renljivosti pri New Deal in pa temi ocenami pogodb za gradno države. Pri teh pogodbah za gradno države smo gotovili, da niso partnerske države za dosti vključene v celoten postopek. Kakšen je ta celosten pristop? Predvsem moram reči, da še do prejšnjega tedna nismo vedeli, kakšen je ta celosten pristop. Nismo imeli skupnega razumevanja. Uh, od Andrew Sheriffa sem si sposodila to schemo in on je to predstavil na različen način. Prvo vprašanje, zakaj? Zakaj EU potrebuje celosten pristop? Kot prvo, kakšen je namen tega? Ali je to krizno upravljanje, preprečevanje konfliktov, gradnja miru, gradnja države ali vse skupaj? Kot drugo, kdo in s kom naj sodelujemo, kdo je vključen v takšne institucije EU? In kako so države članice vključene, kako je s partner Evropske unije, v OZN, v Afriški uniji, v NATO, v civilnih družbah po svetu, s partnerskimi državami, kako so oni vključeni v to, potem kdo so glavna gonila pri tem. Tretje vprašanje, kdaj? Dolgoročno in pa kratkoročno odrevanje. Oba vidika mora biti pozveda, povezana. Potem, kakšen bo izhod kaj naj Evropska unija stori na koncu, kako ne gre ven iz eh, tega trvanja. Potem um, štiri, kje, geografsko vprašanje, tukaj je treba poštevati različne vidike, um, nacionalno, regionalno, celinsko raven in pa to, kako so ti medsebojni vidiki med povezani. Prav tako pa se tukaj lahko vprašamo, ali se na geografsko sredotočimo na določeno območje, ali naj bo EU pripravljena na to, da naj se odzove na določene situacije v določenih državah. Kot točka pet, kaj, kakšne dejavnosti, kakšno bo področje uporabe, ali so to vojaški odnosi, bolj osko zastavljeni, ali pa so to bolj široke varnostne in razvojne dejavnosti, ali imamo tukaj diplomacijo, razvoj in obrambo. Um, to ali pa ne vključimo še trgovino, še nekaj bolj nasplošno. Šest, kako naj to spravimo v prakso? kakšne bodo institucionalni mehanizmi, kdo bo poveljeval temu, kdo bo to vodil, kakšni so viri, kakšni so operativni načrti, kakšne so spodbude, kakšne so izzivi, torej negativni vidiki. Novo sporočilo o celostnem pristopu izpostavlja več pomembnih načel. EU se potem zaveže k temu, da skupaj pripravi analizo med vsemi akteri EU, torej EU institucije in države članice morajo skupaj pripraviti EU razumevanje glede tega, kaj se lahko zgodi pri posamečni krizi. Torej, to je glede zakaj. Potem naprej, treba predeliti, kakšna bo strateška vizija za določeno krizno situacijo in pa kako naj se EU v prihodnosti vključi v takšno zadevo med institucijami in med državami članicami. Kdo in zakaj? Potem delati več in bolje s partnerji za OZN, eh, NATO, strilno družbo in podobno. Tukaj gre za vprašanje, s kom sodelovati potem naprej, dolgoročno delovanje, oberem pa tudi kratkoročno delovanje, kratkoročni ukrepi, pri čemer je treba zagotoviti naravne sinergije in podobno. Torej, kdaj? Potem preprečevanje, če je to mogoče, z diplomacijo, oziroma tudi zgodnje opozarjanje in pa zgodnje ukrepanje. To je kaj? potem mobilizacija prednosti EU in pa zmogljivosti EU pri podpiranju skupnih ciljev. To je um, vprašanje, kako. Potem še čim boljša uporaba centralne vloge EU delegacij pri usklajevanju dialoga EU in pa pomoči na terenu, naprimer preko skupnega programiranja z državami članicami. To je povezano z zakaj. Ampak kje? To pa manjka tukaj ni govoril o tem, eh, kje so geografske prioritete. Prav tako ne vidimo, kakšni so akcijski načrti. To ni razvidno z tega. Ne vemo, kako bomo to dejansko izpeljali v praksi. Gremo naprej. Sama ocena, ki smo jo pravili. In sicer na podlagi um, študije monitoringa OECD in pa drugih dokaznih gradiv tukaj na tej prosovnici vidite pluse in minuse pristopa EU pri nestabilnih državah. EU ima zelo močan politični okvir, ta kaže to, da je pomembno obrati dolgoročen pristop. Tukaj se mora EU lotiti glavnih korenin konfliktov, ampak vendarle imamo tukaj večje fragmentacije, razdrobljenost med institucijami Evropske unije. Potem naprej. Uh, EU je bila dobra pri krepitvi zmogljivosti na terenu, torej pri avtohtonih skupnostih, kako bi oni lahko preprečali konflikte. Podpirali smo tudi gradnjo miru med regionalnimi organizacijami Africa Peace Facility, potem skupna pobuda Alžir in podobno. Ampak zmogljivosti pa niso zadosti visoke, ni zadosti osebja, ni zadosti strokovnega znanja v naših um, lastnih delegacijah. EU si je zelo prizadevala za to, da bi okrepili pristop rehabilitacije, obnove, ampak ta prenos uh, pa je bil problematičen, prenos med dolgoročnimi in kratkoročnimi instrumenti. Tukaj imamo odročno sivo območje. Eno je nujno odzivanje, potem drugo pa so dolgoročnejši projekti. Ta vrzel pa ni bila zapolnjena oziroma ostaja še vedno problem. EU poskuša razviti boljše sodelovanje z drugimi akterji, ampak sodelovanje z OZE, naprimer, je bolj ad hoc sodelovanje, potem sodelovanje z države članicami, je tudi pogosto samo izmenjava informacij in nič več kot to. Ni veliko skupnega določena ciljev, skupnega načrtovanja oziroma enake porazdelitve vlog, da bi na ta način zagotovili sinergijo in pa se izognali podvajanju. EU se znala srotočiti na izolirana reljiva območja skupnosti, ja, to že, ampak nismo pa za dosti eh, dobro izkoristili analize konfliktov, ni za dosti dobre kakovosti teh ocen. Prav tako racionalizacija ni ravno zelo učinkovita. Sedaj bi lahko bili te, te ocene zelo dobre za boljše razumevanje konfliktov. Prav tako bi lahko bolje racionalizirali to upravljanje konfliktov in to bolje pregodili posavečnim državam. Identificirali smo več izzivov za Evropsko unijo pri sodelovanju s temi nestabilnimi državami. Pri nestabilnih državah smo se osredotočili na države z nizkimi prihodki, kot je omenil kolega. Uh, Renljivost, nestabilnost se ni povezana samo z državami za nizki prihodki. Zato se mora EU odločiti, ali se bomo s programi osredotočili na države z nizki prihodki, samo na te, ali pa je treba predvsem eh, podpirati rezilientnost med vsemi programi za vse države. Naprimer, EU ima poseben interes za širšo sredozemsko regijo. Imamo že več znanja, že veliko sodelovanja s temi državami, ki so nestabilne. Poslanci bi morda radi um, predvsem izpostavili določene teme, določene države, ampak mislim, da ni um, nujno res, da se to podpira z EU institucijami. Morda bi lahko dvostransko storili več, morda bi lahko tudi način financiranja bil bolj primeren. Ampak ki bi se lahko EU bolje osredotočila na to? Pri pravosodju, pri um, varnosti. Bi pa lahko storili več na ravni EU. Potem izzivi pri učinkovitih partnerstvih. Tukaj gre za različne vidike, operativni vidiki, politični vidiki. Prav tako to sveda vpliva tudi na to, kako se bo EU organizacijsko povedala s temi partnerstvi. Potem koordinacija, tudi to je ziv, kaj se zgodi na ravni sveta, pri visoke predstavnici in tako dalje. To se potem izpele v politične strategije na nižjih ravneh v EU institucijah. To je eno oziroma kaj se potem stori na ravni nestabilnih držav ali pa kaj se stori vmes. Potem naslednji izziv, kako se EU poveže s temi um, sporozumi na ravni držav. EU morda ni glavni akter pri koordinaciji, ja, ampak voda delegacij bi vendar lahko imel svojo vlogo pri takšnih ključnih pogajanjih. Naprej notranja razdrobljenost odgovornost za te države je porazdeljena med institucijami Evropske unije. Potem eh, to, da moramo pogledati pristop po državah in pa pristop po sedežih. Ta pristop po sedežih, po glavnih centrih bo ponavadi prepočasen, koordinacija z drugimi partnerji bo preveč okorna, prepočasna in ne bo zadosti informacij za učinkovito odločanje o strategijah ter pa upravljanje tveganj decentralizacija na vodje delegacij pomeni, da bi dali več eh, odgovornosti na tiste, ki odločajo o tem, kako se porabijo ta sredstva. Prav tako bi lahko povečali fleksibilnost, potem strokovno znanje ter pa zmogljivost. No, iz tega je razvidno, da predstavniki EU potrebujo strokovno znanje ter pa izkušnje, prakso pri izvajanju tehnolog. Institucije in misije EU morajo imeti zadosti osebja in zadosti sredstev. Zahteve za vodje delegacij morajo biti visoke, tako da bi zagotovili, da bodo ti predstavniki zadosti strokovni. Potem naprej. Ziv instrumentov ter pa prehod od kratkoročnih v dolgoročne. Če instrumenti niso ustrezno izbrani, potem to upočasni razvoj institucij, pa ne samo upočasni, ampak pravzaprav lahko uniči že obstoječe institucije. Da zaključim, tukaj smo oblikovali več priporočil, no ampak preden grem na priporočila, naj pa še podarim nekaj drugega tukaj smo videli določene slabosti v EU, ampak te so enake kot eh, pri drugih mednarodnih akterjih. Ampak so pa tuk, tudi tukaj določeni specifični uh, eh, veliki EU. Razdrobljenost, naprimer, je poseben problem. Potem, torej, razdrobljenost politik med institucij, institucijami, potem ne za dosti visoka doslednost med instrumenti, torej pa premalo sredstev za strokovno znanje zato priporočamo to, da. The EU needs to finalize the action plan. The communication is not an action plan. Akcijski načrt sestavljajo načela in ta akcijski načrt je potrebno zaokrožiti. Evropska unija mora eh, natančno določiti tudi odgovornosti na različnih ravnih. Poleg tega je potrebno jasno razdeliti delo med eh, svetom, eh, komisijo in pa službo za zunanje delovanje. Eh, izdana so bila tudi nova pravila za preprečevanje konfliktov. Evropska unija priporočamo, bi morala ustanoviti koordinacijsko skupino na visoki ravni in podobno priporočilo je dala tudi Evropska služba za zunanje delovanje. Gre za redne seje eh, ministrov v okviru Relexa. Eh, poleg tega priporočamo tudi prožno uporabo eh, verov za vodje delegacij in pa nov program. Priporočamo tudi, da Evropska unija eh, določi eh, svoje delovanje in obseg svojega delovanja v eh, nestabilnih državah. Okrepiti mora instrument prožnosti in ne humanitarne instrumente, poleg tega pa mora poskrbeti tudi za združevanje sredstev držav članic, ki presegajo zgolj proračun Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Vermen. Najlepša hvala. Mikaela, spomnil si me na. Spomnila si me na eh, pesem eh, Kiplinga o modrih možih, eh, ki so ga vsega naučili in njihovo ime je bilo kdo, kdaj, kje, kako in zakaj. No, na tole pisem sem se zdaj le spomnil. No, te informacije so bile zagotovo zelo koristne. Mislim, da lahko Evropsko soočanje z konflikti najbolje poteka s pomočjo dialogov, z pomočjo demokratičnega inženiringa, če lahko temu tako rečem. In to je spretnost, ki jo potrebujemo v političnih kulturah povsod po svetu in zaradi tega mora Evropska unija to tudi izvažati. Mislim, da podcenjujemo svojo lastno sposobnost eh, izvoza te spretnosti, ali bi to priporočili tudi za nestabilne države, ali ste o tem govorili v svojem poročilu, ali ste se srečali z vodi delegacij Evropske unije, ali so se ti pritožili zaradi pomankanja manevrskega prostora. Kaj ti to sem sam opazil v preteklosti, ne vem, ali temu še zmeraj tako. ampak pomankanje manevrskega prostora in nadzor strani Bruslja delegacijam otežuje delo, ker te ne morejo se prožno odzivati na različne situacije, posvetovati se morajo z Bruslom, počakati na navodila. Hvala lepa, gospa s Argentini. Hvala lepa, gospa predsednica. Mikaela jo, tvoj kolega Ekvart, mislim, da je vaše ime, je na začetku predstavitve dejal, da eh, se Evropska unija bolje odziva kot preprečuje in to je res, hkrati pa je to tudi zelo cinično, eh, kajti eh, če bi imeli boljši pristop, bi lahko poskrbeli za veliko učinkovitejšo učinkovitejše preprič, preprečevanje. Eh, podal si tudi pregled tehničnih eh, zmožnosti in pa različnih eh, schem, ki so na voljo. Ampak, če sem cinična, potem lahko rečem, da je tisto, kar manjka v našem odnosu z nestabilnimi državami, politična volja in pa osredotočanje na preprečevanje namesto na odzivanje. če ne bomo našli dovolj politične volje, eh, se ne bomo mogli eh, pravočasno odzivati. Mislim, eh, da ne moremo govoriti o pravični možnosti za stabilnost. Včasih smo presenečeni, ko grejo stvari narobe, čeprav bi to lahko pričakovali. Hvala lepa. Zdaj pa komisija. Gospa Elena Denisa, Evropska komisija, prosim. Merci beaucoup, madame la présidente. Mon nom est Denis. Repa, sem vodja enote za upravljanje kriz in nestabilnosti v GD za razvojno sodelovanje. Devko, veliko čast mi je, da lahko predstavljam komisijo v tej razpravi. Sem vodja te enote in zagotavljam koordinacijo tega delovanja v našem generalnem direktoratu. Vsi lahko preberete našo misijo na internetu. Mi zagotavljamo notrano koordinacijo v komisiji glede takšnih randljivih eh, držav. Naše načrtovanje, na primer, je že takšen element potem okvir strategiji rezultatov, potem izvanje New Deal, novega dogovora, potem sodelovanje z Evropsko službo za zunanje drvanje, enako tudi za CFZP, za CSDP, torej za Evropsko varnostno obrano politiko in skupno za rane varnostno politiko. Tukaj predstavljam torej komisijo za vsa ta področja. Gospa predsednica, rada bi predvsem omenila to, kaj se dogaja v naših institucijah v zadnjih dveh letih. Kot ste povedali že prej, že pred nekaj meseci smo se začeli ukvarjati s tem. Predvsem je to povezano tudi z našo študijo o preprečevanju konfliktov ter pa utrevanjem miru. Ta študija tudi zajema obdobje, iz leta 2001 do 2009, iz preteklosti torej. In ravno zaradi preglednosti smo tudi na naši spletni strani objavili dokumente, ki so šli v drugo smer kot to, kar smo dobili pri študiji. Naj povem, kaj se je zgodilo v teh nestabilnih državah. Eh, po tej agendi za rast, to je bil glavni temeljni kamen in pa potem, ko smo sprejeli strategijo EU za um, forum iz Busana, tam je jasno pisalo, da se bo Evropska unija zavezala novemu pristopu pri takšnih nestabilnih državah in pa pri konfliktih. Se obračujem, vzela si bom nekoliko več časa, gospa predsednica, ampak rada bi se odzvala na to, uh, kaj je bilo rečeno že prej, pri prejšnji točki in kar je tudi povezano z vašo razpravo prej eh, do povdne. Po um, internetu sem spremljala nekaj utrinkov, ampak nič več kot to. Večkrat ste omenili gradnjo države v teh nestabilnih državah. In to pogodstvo pomeni socialna pogodba med državi in državljani. Ravno za njih moramo poskrbeti za to gradno države. Ta socialna pogodba je določena s tremi značilnostmi centralnih oziroma lokalnih vlad. Kot prvo, zmogljivost, legitimnost in avtoriteta. In potem še struktura teh treh elementov. To kaže, da so nestabilne države medsebojno zelo raznolike ravno prej je generalni direktor to omenil. Naprimer, pri Centralno Afriški republiki vidimo, da so te značilnosti na ničli. Potem še druge države, Gana naprimer ali pa Burkina Faso, to je popolnoma drugačna slika. Vidimo, da je legitimnost kar v redu, avtoriteta države je v redu, dokaj v redu. Oni imajo praktično monopol sile ampak potem pri zmogljivosti pa so težave. Potem naprej. Še nekaj, kar je pomembno tudi glede dialoga z računskim sodiščem in pa geografsko razsežnostjo. Ta gradnja države, gospe in gospodje, to je proces, politični proces, um, notranji endogen proces. Mi pač ne moremo tega spreminjati in prilagajati našim konceptom. Ne, mi lahko to podpiramo, lahko pomagamo pri razvoju zmogljivosti. In sicer tako, da si na ta način ohranimo legitimnost. Sedaj imamo lahko um, nek politični vključujoči scenarij, ne moramo pa dopustiti državnih udarov po volitvah. Prav tako je vse to povezano tudi s pravosodjem ter pa policijskimi enotami in vidimo, da država včasih ni um, edini monopolist pri organih oblasti. Ampak gledajte, to je to, ne moremo storiti vsega, ne moremo poskrbeti za celoten monopol teh oblasti, ampak lahko pa jim pomagamo. Je pa treba predvsem misliti zlasti na socialno pogodbo. Gospa predsednica, treba misliti na realnosti, pa na konkretne primere ne bi imala preveč časa, ampak naj pa vas spomnim še na nekatere druge elemente. Naj povem, kaj trenutno počnemo in upam, da bomo sedaj vsi v čim boljšem položaju za to, da bi rešili te izzive nestabilnih držav. Kot že rečeno, večja zmogljivost, legitimnost in pa avtoriteta državnih organov. To je ključno. Najprej viri. Z velikim veseljem vas poročam, uh, da smo v zadnjih treh letih um, sredstva za takšno pomoč za nestabilne države povišali od 45 odstotkov leta 2010 do 55 odstotkov danes. Pa tukaj sploh ne dodajem vseh drugih pomoči, naprimer za mir in pa za druge operacije, ki smo jih izvedli pri African Peace Facility potem usklevanje, skupno programiranje, načrtovanje. Vzpostavili smo okvire za to, da bi lahko začeli s tem skupnim načrtovanjem na naših skupnih osnovah. Že pred nekaj leti smo govorili o tem, ampak na koncu ni bilo nič s tem. Za 50 držav smo imeli možnosti. Ehm, ja, ne vem, kaj ne zberem med vsem tem. Ehm, samo minutko, prosim, če me še date, gospa predsednica. Glejte, to je res um, nas zelo pri srcu. Zmogljivost, eh, tudi zmogljivost našega osebja je za nas zelo pomembna. V zadnjih dveh letih smo imeli dve uh, srečanji za usposabljanje našega osebja, za usposabljanje um, strokovnjakov iz institucij EU in držav članic. Predvsem um, torej smo usposabljali strokovnjake za to področje nestabilnih držav ugotovili smo to, da lahko delamo na regionalni osnovi in da lahko sodelujemo z drugimi donatorji. Nima veliko časa, ampak še glede koordinacije, um, predvsem, če imamo New Deal za Somalijo, mi smo tudi um, partner pri vzhodnem Timorju, tudi tukaj delujemo. Prav tako s, smo v Centralno Afriški republiki glavni soavtor in eh, tudi tukaj zelo dobro sodelujemo z drugimi donatorji, zato da bi izboljšali situacijo na terenu tam v tej državi. Iz, predvsem bi omenila tri izzive. Kot prvo, ne smemo pozabiti na gradnjo države. Res se upravičujem, ampak moramo iti naprej. Ja, vidimo, da ste zelo strastni, da vas to zelo zanima, Ampak um, tukaj je to zelo pomemben model in delamo na tem področju, seveda. Sedaj pa naši strokovnjaki po tri minute vsak in prosim, če odgovorite na ta vprašanja poslanki poslancov. Hvala. Um, me... Najlepša hvala. Naj začnem in moja kolegica lahko nadaljuje, kar zadeva dodano vrednost eh, posredovalne vloge Evropske unije. Ja, ta vloga je ključnega pomena. Na ta način bi lahko. Uh, prevzeli bolj potrpežljivo vlogo v ozadju eh, in eh, s pomočjo te vloge bi lahko dosegli boljše rezultate. Potem pa vodje delegacij bolj nasplošno rečeno mislim, eh, da obstaja tukaj še določen primankljaj. Zato je potrebno obravnavati primer vsake države posamično. Gospa Sargentini, politična volja, ja, seveda. Potrebno je razumeti širši kontekst, ne se le odzivati na aktualno situacijo, potrebno pa je razumeti tudi regionalno eh, dimenzijo Eh, lahko navedem primer Malija pred nedavnim, kjer je prišlo uh, do uh, napete situacije, ki pa je povezana z razmerami v državi sami. Hvala lepa tudi komisiji za nekaj koristnih informacij. To so zapletena vprašanja, ki predstavljajo velik izziv vendar pa mislim, da je lahko prihodnost e, tega področja zelo pozitivna. Ne vem, ali bi moja kolegica rada še kaj dodala. Uh, so, uh... Najlepša hvala. Torej, kar zadeva dialog in pa medijacijo, se povsem strinjamo. To je komparativna prednost Evropske unije. In sredi prihodnega leta bomo predstavili študijo na to temo, ki bo to pravzaprav potrdila. Gre za moč posredovanja Evropske unije. Predstavnici komisije pa bi rada rekla naslednje pregledala sem smernice službe za zunanje delovanje, gre za preprečevanje konfliktov, za varnostna vprašanja v okviru instrumentov eh, zunanje politike in na 15. strani najdemo dolg seznam enot, ki se ukvarjajo z eh, temi vprašanji, z preprečevanjem konfliktov, z, z vzpostavljanjem eh, miru v Defku je pet eh, enot, eh, v eh, službi za zunanje delovanje ravno tako pet enot, ampak ni povsem jasno, kdo kaj počne, kdo je odgovoren za kaj. Kdo uh, skrbi za koordinacijo, v čigavih rokah je odgovornost, torej ne vem, če je ta struktura ravno dobra za uresničitev naših ciljev. S tem bom zaključila. Hvala lepa. Euh, merci beaucoup. Euh. Hvala lepa obema gostoma. Gospa Gavas in pa gospod Hedger, hvala lepa, da sta predstavila to študijo, ki nam je veliko pomagala pri razumevanju te teme to nam bo pomagalo pri našem delu prihodnosti. Sedaj pa še zadnja točka. Hvala lepa vsem nadušenim poslancem, ki so še vedno tukaj, že od devetih zjutraj so tukaj. No, pravzaprav. Nekateri ne razumejo čisto dobro, da moramo tukaj predvsem misliti na čas. Čas moramo poštevati. Nekateri očitno tukaj niso zadovoljni. Ampak kakorkoli že, sedaj nam ostaja samo še 30 minut. Bomo poskušali čim bolj izkoristiti ta čas, ki je še na voljo. Torej, izmenjava stališč o poročilu s Argentini. Ta tema je bila za naš odbor zelo pomembna v zadnjih štirih letih in pol našega skupnega dela. Spodbujanje razvoja z odgovornimi poslovnimi praksami, predvsem z vlogo ekstraktivne industrije v državah v razvoju. Gospa Sargentini, beseda je vaša. Prosim, če lahko predstavite svoje poročilo. Hvala lepa, gospa uh, predsednica. Govorila bom nizozemsko. In sicer zato, ker se približuje Božič in potem več ne morem tako koherentno predstaviti stvari v nekem jeziku, ki ni ravno moj materni jezik, tako da se bom zdaj poslužila nizozemščine. Eh, na to temo sem zelo navdušena, bom pa kljub temu skušala biti kratka. Eh, obžalujem eh, dejstvo, da je tukaj tako malo kolegic in kolegov, ampak vsaj nekaj jih je še ostalo. To je prva izmenjava mnen in z veseljem bom sprejela tudi predloge sprememb in eh, s kolegicami in kolegi se bomo torej o tem še pogovarjali. Poročilo se nanaša na odgovorne poslovne prakse, eh, vključno z vlogo ekstraktivne industrije v državah v razvoju. Eh, ta naslov je precej obširen. Gre za vprašanje, kako državam v razvoju dati možnost, da eh, vzpostavijo bloginjo z pomočjo naravnih verov skušala bom predlagati koherentno politiko eh, v ta namen in odbor za razvoj eh, si po mojem mnenju ne sme prizadevati zgolj za razvojno pomoč eh, in za ustrezna pravila, ampak tudi za doslednost razvojne politike v svojem poklicnem življenju sem 13 let eh, izvajala študije o naravnih verjih in o povezavi med naravnimi veri in pa eh, bogatstvom eh, oziroma blaginjo posamezne države. In v Bocvani so bili zelo jezni name, ker sem kot Eh, predstavnica neke razvojne organizacije začela govoriti o krvavih eh, diamantih. Oni pa so dejali, da so to pravzaprav razvojni diamanti. Ja, in to je res, to je tudi bilo, bilo zapisano v poročilu. Ampak kljub temu uh, se je za temi diamanti recimo financirala vojna v Sierra Leone. Torej, uh, Gre za preglednost, za odgovornost in včeraj ali predvčerajšnjim smo v odboru za pravne zadeve glasovali o poročanju o nefinančnih eh, vidikih na evropskem kontinentu. Šlo je za preglednost evropskih podjetij in dosegli smo napredek, vendar pa želimo eh, podoben napredek doseči tudi v državah v razvoju in zato je tako zelo pomembno, da povežemo razvojno pomoč, eh, trgovinsko eh, politiko in podobno. In eh, ravno to je tema tega poročila. Drugi odbori so tudi eh, podali svoje mnenje. Ne gre za to, da bi želeli usiljevati evropsko pravo z pomočjo eh, mojega poročila, ampak želimo eh, poskrbeti za to, da bi bila razvojna pomoč vključena v, v eh, vsako poročilo. Bila sem v rudnikih v vzhodnem Kongu in ukvarjala sem se vpraša, z vprašanjem, kako bi eh, lahko preprečili, da bi uporniki z uh, naravnimi eh, veri posamezne države financirali eh, svoje dejavnosti, kako poskrbeti za to, da bo lokalno prebivalstvo uživalo prednosti, teh, ki jih ti naravni veri prinašajo. Eh, lokalno prebivalstvo pravi tudi, da se evropska podjetja umešavajo v situacijo, Eh, in eh, dejali so ja, z vmešavanjem evropskih podjetij zaslužimo manj, eh, z tiho tapljanjem smo prej zaslužili veliko več. In tako sem torej pripravljala to poročilo, izhajala sem iz radarstva, trajnostnega razvoja, iz zasebnega sektorja, potem sem se osredotočila na vlogo lokalnih podjetij, na pravila za vlaganje in tako naprej. Poleg tega se je potrebno zavedati eh, tudi tega, da je uvoz in izvoz uh, surovin eh, v Evropsko unijo in iz Evropske unije cenejši kot pa uvoz in, uvoz, uvoz in izvoz. Uh, Eh, pol izdelkov in eh, to je potrebno tudi spremeniti. Kako poskrbeti za to, da ne bi finančna središča po, mestu, eh, po svetu imela koristi od naravnih verov določene države, ampak da bi koristi zares uživalo. Eh, lokalno prebivalstvo. Seveda govorim tudi o temi, ki je za nas še prav posebej pomembna in sicer gre za osnutek komisije na temo konfliktnih eh, surovin In to uh, poročilo je bilo uh, pravzaprav predstavljeno na kasnejši datum. Bomo, počakati bomo morali na obdobje po Božiču. To poročilo se mi zdi ravno tako zelo pomembno in uh, odbor za razvoj mora poskrbeti za to, da se ne bomo osredotočili zgolj eh, na uvozna pravila, ampak eh, tudi eh, na pristojbine za sorovine, tako da bomo zares poskrbeli za trajnostno rudarstvo v državah, kjer pridobivajo krvave rudnine. Govorim tudi o konkretnih ukrepih in prosim za podporo predsedstva in pa sekretarjata, kar zadeva eh, rok za vložitev predlogov sprememb. Sama sem namreč pozabila. Kaj, takoj. 16. januar do 12. je rok za vložitev predlogov sprememb. 20. januarja pa bo potekalo glasovanje. Sedaj pa gospod Cortez Lastra, prosim, naslednji govorec. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi opravičil poročevalca v senci naše poslanske skupine, gospoda Kačmareka, eh, rad pa bi se zahvalil poročevalki za odlično opravljeno delo posem se strinjam z njenim stališčem in mislim, da je to zares odlično poročilo. Naj le podam nekaj komentarjev uh, skupine socialistov in demokratov. Evropska podjetja bi morala delovati pregledno, ko uh, pridobivajo oziroma uporabljajo naravne sorovine držav v razvoju. Pri tem je potrebno spoštovati podpisane sporozume, okrepiti je potrebno tudi eh, prizadevanje na področju eh, uporabe rodnin v obdobju po letu 2015. Komisar Degucht se trenutno ukvarja eh, z eh, odgovornim pridobivanjem eh, rudnin in z izogibanjem krvavim oziroma tako imenovanim krvavim rudninam. Potrebno je poskrbeti tudi za ustrezen nadzor v celotni verigi, tako da se bo mednarodno pravo tudi ustrezno uporabljalo. Vedeti moramo tudi natančno, katere ukrepe bomo sprejeli in evropska podjetja morajo te ukrepe tudi spoštovati, spoštovati morajo zastavljene smernice, tako da ne bo uh, kršenje človekovih pravic v svojem imenu, pa naj povem naslednje. Pred kratkim sem eh, bil v Gani in Tanzaniji in videl sem, kakšna je situacija na kraju samem, eh, kar zadeva ekstraktivno industrijo v teh dveh državah opazil sem, da obstaja precejšen odpor, kar zadeva izboljšanje situacije na področju človekovih pravic, torej bo potrebno opraviti še veliko dela. In tukaj ne govorim zgolj o Afriki. Uh, vem, da se poročilo nanaša na Afriko, ampak tudi v Južni Ameriki eh, imamo rudnine in problemi so podobni. Obžalujem, da ni več poslancev v dvorani, da bi imeli bolj podrobno razpravo o tej zelo pomembni temi. Naj poročevalki povem le, da ima našo popolno podporo eh, delo, ki ga je opravila, je zelo ambiciozno zastavljeno in cilj tega poročila je, da preprečimo kršitve človekovih pravic, eh, ki se pojavljajo in so povezane z eh, ekstraktivno industrijo. Vin, du har ure. Tak, smeke, fru, ja, jul, so ja pasa po oprata. Hvala lepa, naslednja govornica. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, Božič je pred vrati, zato bom tudi jaz govorila v svojem maternem jeziku. Sem ena izmed redkih poslank, ki je danes še tukaj, zato bi z veseljem eh, rada podala tudi svoje mnenje. Judit bi se rada zahvalila za to dobro in obsežno poročilo kot je povsem upravičeno dejal kolega Cortes Lastra, gre eh, za eh, zelo, zelo eh, pomembno temo in zato moramo odgovorno nastopiti na področju trgovine z. Uh, izdelki iz ekstraktivne industrije. Mislim, da eh, poročilo, ki ga je pripravila Judith, vključuje številne dobre pobude. Evropska unija mora zagotoviti, da eh, ta eh, evropska podjetja plačujejo tudi davke v državah v razvoju. Potreben je sporazum z državami v razvoju, kot je predlagala Judy v točki 26. To je eh, dober predlog in eh, seveda tudi sledljivost trudnin. To je tudi dober pristop, eh, tudi zato bi se morali zauzeti. In rečem lahko, da sem to poročilo nekoliko nahitro preletela in sprašujem se, če je v tem poročilo na, zapisano tudi kaj o tej pobudi Publish What You Pay. Gre za pobudo o preglednosti ali pa uh, bi morali to poročilo še dopolniti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Predsedujoča govori sedaj norveško. No, ko že vsi govorite o svojem maternem jeziku, bom to storila tudi jaz. Rada bi se zahvalila gospod Sargentini za to pomembno poročilo. To je. Poročilo je po mojem mnenju posledica tega, s čimer smo se ukvarjali zadnji dve leti in pol. Gre za pravzaprav jedro razvojnega sodelovanja uh, ne gre zgolj za finančna sredstva, eh, ki jih izplačujemo, ne gre le za nič cela sedem odstotka bruto družbenega proizvoda, ampak gre za vprašanje obdavčevanja, gre za vprašanje davčnih oaz, kot eh, je Judith Sargentini eh, pravilno zapisala v členu 27 še prav posebej pa me veseli 20. Eh, eh, člen, v katerem poročevalka povdarja, da Svetovna banka in MDS v 80. in 90. letih prejšnjega eh, stoletja nista opravili dobrega dela, namreč izpogajali sta zelo eh, slabe pogodbe in s tem prikrajšali države v razvoju za sredstva, ki jih nujno potrebuje za socialni in gospodarski razvoj, recimo eh, primer Malija, eh, kanadsko rudarsko podjetje ni plačevalo pravičnega deleža državi in tudi v Zambiji imamo podoben primer, tam delujejo indijska in pa kanadska podjetja to poročilo je po mojem mnenju eh, rezultat tega, za kar smo si tako zelo dolgo prizadevali in kot predsednica tega odbora lahko z velikim veseljem povem tudi, eh, da vlada veliko, eno, veliko enotnost med poslanskimi skupinami, ko gre za vprašanje razvojnega sodelovanja. Torej, najlepša hvala, gospe Sargentini. Rada bi se zahvalila tolmačem, eh, ki so morali slediti mojemu norveškemu naglasu. V eh, velik užitek mi je bilo, da sem lahko pri tej zadnji seji pred Božičem govorila norveško. imamo še pet ali šest minut in uh, Evropska komisija si lahko teh pet, šest minut razdeli tako, da ne bo kdo užaljen, komu bom vzela besedo. Gospod Đorčijo Koči in gospod Niland, razdelite si ta čas, kakor pač želite. Pet minut, maksimalno šest minut imate na voljo. Dobro, najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa, da ste nam dali besedo. Ne bom uporabil uh, vseh strani uh, poročila, ki sem ga prijel na to temo, uh, ampak to obsežno poročilo kaže, kako zelo pomembna je ta zadeva sodeloval sem pri vsaj treh poročilih, ki se nanašajo na rodnine in pa na naravne vere v zadnjih treh letih. In eh, rekel bi, da je to zelo pozitiven razvoj dogodkov. Kaj ti to je zelo pomembna in nujna zadeva, kot sem že del na začetku. Sem, sem iz direktorata za razvojno sodelovanje, potem Torej bom začel z razvajem in potem bom podal besedo kolegu eh, iz Generalnega direktorata za trgovino. Mislim, da se lahko pridružim čestitkam, kar zadeva ta osnitek poročila. Eh, z veliko večino eh, točk se strinjamo in smo podobnega stališča kot poročevalka. Kot vedno pa je nekaj točk, ki bi jih komisija zapisala drugače, kar je seveda povsem normalno, ampak eh, to ni namen eh, mojega današnjega prispevka. Še prav posebej menimo, da bi eh, poročilo lahko še dopolnili z več konkretnimi dokazi in kvantitativnimi informacijami. Veliko je namreč izjav in najbrž se strinjamo, eh, vsaj po večini, ampak dobro bi bilo nek, imeti nekaj eh, dokazov, eh, kajti to bi še nadalje okrepilo sporočilo tega poročila, recimo, ko gre za obseg posameznih problemov, ki so bili identificirani posledice mm, nedelovanja Evropske unije in tako naprej. Strinjamo se, da je odziv Evropske unije potreben in v velikih primerjih je do tega odziva že prišlo vseeno, pa je potrebno še oceniti različne možnosti uh, in pa uh, sistematičen odziv Evropske unije. No, in to je bil moj povzetek, seveda pa sem na voljo za nadaljni dialog eh, ob kakšni drugi priložnosti. Spomnil bi le. da je temeljno vprašanje tukaj, kako spremeniti potencial rodarstva, kako poskrbeti za to, da bo rodarstvo prispevalo k vključujoče in pa trajnostni rasti. Te pobude smo že predstavili ob uh, drugih priložnostih tudi v uh, tem odboru. Gre za dobro upravljanje z veri države v razvoju. Bi bile seveda v boljšem položaju, če bi se natančno zavedale, kateri naravni veri so jim na voljo. Poleg tega eh, potrebujejo tudi eh, boljšo sposobnost izvajanja pogajanj, učinkovito eh, davčno eh, politiko, preglednost, ustrezno podjetniško okolje eh, za razvoj zasebnega sektorja in pa trajnostno uh, zaščito uh, naravnih virov. No, ne bom govoril o podrobnostih, kajti kot sem že dejal, smo o tem že razpravljali ob drugih priložnostih, vendar pa bi uh, rad, če mi dovolite, dal priložnost še svojemu eh, kolegu, da izpostavi trgovinske vidike, eh, ki jih je omenila poročevalka. Kaj takoj bom prevzel besedo, sem Rajn Niland iz uh, eh, Gedi za trgovino in uh, tudi mi se ukvarjamo z rodninami uh, v našem generalnem direktoratu. V zadnjem delu poročila uh, bi eh, morda lahko eh, bolj okrepili eh, pomen eh, dot Frankovega zakona, eh, kajti eh, to bi tudi ameriška podjetja pripravilo do tega, da se pomaknejo eh, v našo smer. Eh, Mm, moramo se zavedati, da je oskrbovalna veriga zelo dolga in zato je težko zagotoviti sledljivost, tako da bi mogoče morali povezati določene predloge v eh, tem poročilu. In mislim, da moramo to eh, sporočilo eh, nekoliko uravnovesiti. In po našem mnenju moramo pomagati ameriškim podjetjem. Bolje bi bilo, če se osredotočimo na pristop od spodaj na vzgor in ne od zgoraj na vzdor. In drugi vidik je vključitev oziroma ne vključitev podjetij, regionalnih podjetij, To ni eh, zapisano v tem poročilu, ampak to je točka, ki bi jo morala Evropska unija upoštevati in sedaj že gledam na uro. In zato uh, je to tudi moj zadnji komentar. Ja, hvala lepa za to, da ste spoštovali svoj čas za govor. Sedaj pa še naša poročevalka. Za pet minut prosim, če odgovorite na ta vprašanja oziroma na pripombe. Hvala lepa. Hvala lepa za vse komplimente. komplimente. Lepo jih je bilo slišati. Želela sem povedati naslednje. Zakaj ne moremo vsi biti norveška? Zakaj se ne moremo vsi ukvarjati z svojimi sorovinami na trajnosten način? zakaj ne moremo vsi ravnati odgovorno. Zakaj ne moremo vsi biti Norveška in zakaj ne moremo vsi biti Bocvana, če želite, kajti ta ima zelo dober pristop eh, k ravnanju z eh, diamanti. Potrebno eh, je prekiniti prekletstvo uh, žlahtnih kamnov gre za vprašanje, kaj je bilo prej, eh, kokoš ali jajce in na to vprašanje nikoli nihče ne bo odgovoril, ampak lahko vsaj poskusimo in pripravimo politike, ki bodo dejansko izboljšale situacijo. Potem pa je tukaj še vprašanje Izabele Lövin. Ja, eh, obstaja navedba te eh, pobude, publish what you pay. Mm, prisotna sem bila, eh, ko eh, se je ta pobuda pričela izvajati, vendar pa v tem poročilu povdarjam tudi, da prostovoljne scheme potrebujejo zakonodajno ozadje. Naj vam eh, dam le primer, recimo Demokratična republika Kongo, Angola in pa Čad. Še zmeraj niso del EATI in. Južna Afrika ravno tako ni želela podpisati eh, tega sporazuma. Torej potrebujemo ustrezno zakonodajo, ki bo pomagala okrepiti odgovornost poslovnih pra praks v prostovoljnih schemah, kar pa zadeva. Evropsko komisijo, mogoče bi mi lahko posredovali 22 eh, strani eh, svoje študije. Zanima me, kje potrebujete bolj konkretne informacije in podatke. Kaj ti seveda, če nam lahko pomagate izboljšati to poročilo, eh, sem na to vsekakor pripravljena. Če imate konkretne zahteve eh, bom seveda z veseljem odgovorila. Eh, gospod Niland eh, iz Generalnega direktorata za trgovino, o tem sva že govorila in rada bi situacijo spremenila. Dot Frankov zakon predstavlja embargo na trgovanje z konfliktnimi rodminami iz vzhodnega Konga in to uh, vodi v potrebo po zakonodaji Evropske unije na tistih področjih, kjer je Dodd-Frankov zakon pomankljiv. Dodd-Frankov zakon je seveda tudi dober, dober kaj ti Kinshasa skuša urediti to um, vprašanje eh, rudnikov in skuša rodarstvo spraviti pod nadzor in tega smo lahko veseli torej učinek od Frankovega zakona lahko že opazimo, čeprav eh, ta zakon pravzaprav še ne velja, eh, ampak eh, embargo je potrebno ukiniti in pripraviti evropsko zakonodajo, ki se ne bo ukvarjala le s pristopom od zgore na vzdol, ampak tudi od spode na vzgor in na ta način bomo lahko zagotovili sledljive rudnine upam, da bo se vaš predlog spomladi ukvarjal tudi eh, z uvoznimi določili eh, za uvoz rodnin v Evropsko unijo. Ne želimo nadomestiti oziroma ne želimo eh, prevzeti Dodd-Frankovega zakona, ampak želimo pripraviti svojo zakonodajo, torej želim, da pripravite predlog ki bo dal podjetje možnost, da sledijo evropski zakonodaji in hkrati eh, tudi ameriški zakonodaji ali kaj podobnega. In to je moja prošnja vam in to je moja prošnja komisarju, ki je moje prošnjo tudi že osebno slišal. Tako da upam, da se bo tudi, tudi zgodilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj popravim tisto, kar sem podla prej. Rok za ločitev predlogov sprememb je 16. januara do 12. ampak glasovanje je pa 11. februarja in ne um, 21. januarja. Torej 11. februarja bo glasovanje. Torej, v Bruslu 20. januarja od 15. do 18.30 bo naslednji sestanek in potem še v torek od 9. do 12.30 in potem še popovdne od 3. do 6.30. Hvala lepa vsem za prisotnost in vesele božične praznike vsem.